sehr geehrte Damen und Herren, ich. Gospe in gospode, lepo prosim, da se posedete. Kolegice in kolegi, zelo me veseli, da vas lahko pozdravim na konferenci o prehodnem financiranju Evropske unije. Ta je organizirana v okviru takočega dela skupina na visoki ravni o lastnih virih. Veseli me, da vas lahko pozdravim tu v parlamentu še zlasti želim pozdraviti svojega prijatelja in eh, predsedujočega skupine na visoki ravni, gospoda Marija Montija. Za vse tiste, ki niste iz Evropskega parlamenta, pač pa ki prihajate od zunaj in sodelujete na naši konferenci, rad bi vas pozdravil in mislim, da govorim v imenu vseh, ko izrazim vse spoštovanje eh, gospodu Montiju. Tematika te konference je nova, novo oblikovanje srčike Evropske unije in sicer gre za lastna sredstva naše unije. Tu gre za temeljno reformo in to v času, ko je nujnost take poglobljene reforme večja kot kdajkoli prej. Po odločitvi večine državljank in državljanov Združenega kraljestva, da zapustijo našo skupnost, doživljamo mm, zelo korenite spremembe v zgodovini Evrope. Po več krizah v naši novejši preteklosti smo danes, kolegice in kolegi, na točki, ko se soočamo z negotovostjo. Potencial te aktualne krize je takih razsežnosti, da nikakor ne smemo biti pasivni, nekako si ne moremo privoščiti, da samo čakamo, da vse skupaj mine. Da pa bi lahko premustili to obdobje negotovosti, moramo ukrepati in naše izzive najprej sploh formulirati in se na to z njimi soočiti. Danes pravzaprav govorimo o obstoju Evropske unije. Po drugi strani pa vemo, da je Evropa tudi eden najuspešnejših projektov, kar jih je bilo v mednarodni politiki. In v luči mnogih državljanov moramo zadeve postaviti na nove temelje in na ta način Evropo rešiti. Kolegice in kolegi. Pred 60 leti so voljivke in voljivci pričakovali od nas svobodo in demokracijo. To pa so zdaj vrednote, ki jih razumemo za samo po sebi umevne. Nihče več ne razpravlja o miru, o svobodi, o demokraciji, ker se to jemlje za nekaj samo po sebi razumljivega. In Ravno zato se mi zdi, da je to, da jemljemo stvari za same po sebi umevne, lahko tudi nevarno. Zato moramo te naše ideale prepoznati in jih zagovarjati in jasno povedati, da nič ni dano samo po sebi in zavedno. Zato moramo mir in svobodo vedno znova zagovarjati in braniti. To pa pomeni tudi, da moramo vedeti, kakšna so pričakovanja in potrebe naših državljanov. Gre za pričakovanja po varnosti, blaginji in pravičnosti. Ta pričakovanja, varnost, blaginja, pravičnost ta pričakovanja moramo izpolniti ne samo za nas, pač pa tudi za prihodne generacije. In če želimo izpolniti ta pričakovanja, potem potrebujemo, mislim, da to že lahko rečemo, nov začetek za Evropo. Skupaj moramo opredeliti, kje mora Evropska unija dati več in kje potrebuje instrumente za to, da bomo lahko ponudili rešitve. Pri tem pa ne gre za vprašanje več ali manj Evrope gre za to, da demokratično odgovorna Evropa in njene inštitucije imajo sposobnost, da svojo odgovornost, ki jo imamo, eh, da jo lahko nosimo in da lahko izpolnimo pričakovanja evropskih državljanov. S tem, da bomo izboljšali naše instrumente, da bomo lahko dali rezultate samo na ta način, bomo Evropo naredili trdno, za prihodnost. Reforma lastnih sredstev EU pa je primer takega novega začetka. To nikakor ni zgolj uh, tehnokratski postopek in veri EU oziroma lastna sredstva, kot jih imamo danes, obstajajo v sedanji obliki že od konca 80-ih let. Vendar pa mislim, da je realnost iz leta 1990 bila drugačna kot je realnost 21. stoletja. Recimo, v 90-ih letih smo videli, da smo imeli lasna sredstva, ki so temeljila na podlagi BND, torej bruto nacionalnega dohodka. Takrat so prihodki, ki so znašali, ki smo jih dobili na tej podlagi, znašali komaj da en odstotek, leta 2014 pa celih 68,7 odstotka. Prispevki držav članic na podlagi BND-ja so tradicionalno veljali kot nek marginalni inštrument za vzpostavljanje ravnovesja. Vsaj tako je bilo to zamišljeno. Danes pa vidimo, da so glavni vir lasnih sredstev. In proračun EU, ki naj bi bil pravzaprav uvir moči in sposobnosti ukrepanja unije, danes pa vidimo, da gre pravzaprav zgolj za tekmovanje med 28 nacionalnimi računovodji. In 28 nacionalnih računovodij se vsako leto znova pogaja, kdo bo dobil več, kdo bo kaj plačal in kdo mora dobiti čim več denarja nazaj. Vsako leto se gremo finančno, politično kazanje s prstom in iskanje krivcev. Kot vemo, nas ta postopek, to iskanje krivcev, vedno znova v času sprejemanja letnega proračuna za več tednov ohromi in celotna ta situacija škoduje ugledu celotne EU. To pa je še toliko slabše, ker vemo, da izdatki iz proračuna EU ustvarjajo nekatere vrednote, ki se jih ne da denarno ovrednotiti. Veliko bolje bi bilo, če bi razpravljali z državljankami in državljani o naših vrednotah. Ne pa, kot vidimo zdaj, da se dogaja to, da včasih samo zaradi nacionalnih, pogosto z volitvami uh, povezanih taktik, pravzaprav zapravljamo čas in denar. Dosti krat so glavni akterji tisti, ki doma uh, zagovarjajo nekatere projekte, tukaj pa ne želijo zagotoviti denarja za nje. V Evropskem parlamentu smo to situacijo že dolga leta kritizirali in še zlasti v okviru večletnega finančnega okvira 2014-2020 smo pogojevali našo potrditev na obljubi držav članic, da pride do reforme. Evropskemu parlamentu in tudi meni osebno je zelo pomembna ta zadeva, ki smo jo postavili v središče. Zato smo ustrajali, da je treba izvesti to reformo lastnih sredstev. Pritisk na nas je bil ogromen in sicer so na nas zelo pritiskali, da to ne postane predmet pogajanj o proračunu. V svetu namreč ni bilo zelo dosti podpore za to zamisel. Ampak pred odločitvijo, da se ustanovi ta skupina na visoki ravni, preden ni bilo te odločitve, in to se zahvaljujem kolegicam in kolegom iz Evropskega parlamenta, tudi mi nismo hoteli pritrditi večletnemu finančnemu okvirju. Na to bi rad spomnil, kajti to smo mi postavili za enega naših osrednjih ciljev. Zato je to treba povedati, ker se to ni zgodilo kar tako, ampak je to rezultat trdih pogajanj Evropskega parlamenta z državami članicami. Zato Evropski parlament toliko bolj pozdravlja delo skupine na visoki ravni pod vašim vodstvom, gospod Monti. Od leta 2014 ste analizirali možnosti za to reformo v praksi. Pri prebiranju dokumentov sem ugotovil, da gre za tehnično izjemno kompleksno nalogo, vendar pa si dovolim reči, da lahko cilje skrčimo vsaj na štiri področja. Prvič, evropska lastna sredstva morajo biti laže razumljiva in bolj pregledna, tudi za navadne državljane. Ne vem, ali je že kdo od vas poskusil sam ugotoviti, koliko kot državljan ali državljanka EU prispeva k proračunu EU? Ali je kdo kdaj probal ugotoviti, koliko vaša domovina neto prispeva k proračunu EU? Kdor je to poskusil, kdor je poskusil to ugotoviti, koliko moja država plača, koliko prispevam jaz ali moja regija, je verjetno, dame in gospodje, ugotovil, da je to na meji nemogočega. V labirintu treh različnih eh, virov. Potem so tu še korektivni mehanizmi, eh, britanski rabat, eh, potem pavšalni prejemki in tako dalje. Vsak, ki je to poskusil, se izgubil v tem labirintu in ga praktično mine vsaka volja, da bi to počel. Zato je ta sistem prej ali slej treba začeti poenostavljati. Zato pravimo najprej, potrebujemo enostavnejši in preglednejši sistem. Drugič. Nov poenostavljen vir evropskega proračuna mora biti povezan z našimi političnimi področji in cilji, recimo notranji trg, energetska politika, reguliranje finančnih trgov ali pa mm, zmanjšanje izpustov CO2. To so skratka področja, kjer EU lahko prinese dodano vrednost za vse državljane Evropske unije. In to na način, da bodo državljani lahko prepoznali politične cilje in povezavo z konkretno namenjenimi sredstvi. Tretjič, lastna sredstva EU morajo biti podvržena parlamentarnemu nadzoru na evropski ravni. Evropski parlament sicer ima funkcijo soodločanja, ko gre za izdatke, pri prihodkih pa je Evropski parlament praktično popolnoma izključen. Ta paradoks je treba odpraviti in vlogo Evropskega parlamenta na strani prihodkov okrepiti. To pa bo možno samo takrat, ko bomo resnično imeli prav in pristen vir evropskih sredstev. In na ta način bomo tudi bistveno zmanjšali vlogo Eh, prihodkov, ki temelijo na bruto nacionalnem dohodku. Četrtič, zagotoviti moramo vzdržnost prihodkov in se pri tem ravnati predvsem po predvidenih izdatkih. Ni namreč možno, da dobivamo vse več pobud, ki naj bi jih eh, izvajala EU, po drugi strani pa proračun ostaja nespremenjen. To je eden najbolj zanimivih pojavov zadnjih let. Predsedniki držav in vlad mm, se odločajo o čudovitih projektih, to ne bi bili novi projekti, potem pa teh projektov nočejo podpreti z ustreznimi finančnimi sredstvi in vedno znova pravijo, to se bo financiralo iz proračuna EU. Zato se mi zdi logično, da prihodkov EU ne moremo reformirati ločeno od izdatkov. Pri pogajanjih za naslednje večletno finančno obdobje mora biti to osrednje vprašanje. Te štiri nujno potrebne spremembe zahtevajo več preglednosti, razumljivosti, demokracije in činkovitosti. Reforma ki upošteva te nujne spremembe, mora privesti do željenega rezultata. Ta pa je, da zagotovimo dodano vrednost za državljane in sicer na razumljiv način, način, ki bo razumljiv tudi navadnim ljudem. Sicer bomo še naprej izgubljali zaupanje državljanov. V naslednjih dneh boste razpravljali o tej reformi. Močno upam, da bodo te razprave sicer kontroverzne, da pa boste na koncu dosegli neko soglasje. Kajti, gospe in gospodje, Hvaležen sem kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov, namreč te reforme nikakor ne bomo mogli izpeljati brez sodelovanja med nami in kolegicami in kolegi v nacionalnih parlamentih. Zelo računamo in smo hvaležni strokovnjakom iz nacionalnih parlamentov, da so se potrudili in želijo z nami razpravljati o tej reformi. Rad bi še nekaj povedal o tem, kakšne so bile naše izkušnje iz zadnjega večletnega finančnega okvirja. Eh, nemška in britanska vlada sta bili vodilni pri zadnjih posvetovanjih, češ, da moramo znižati evropski proračun. Govorili so, da preveč denarja odteka v Brusel. Francoska vlada in mnogo drugih vlad pa so bila mnenja, da to drži ampak pri kmetijstvu lepo prosim nič spreminjati. 16 držav članic, ki so se združile v okviru skupine prijateljev kohezije, te države so rekle, lahko zmanjšate proračun, tako kot zahtevata Nemčija in Velika Britanija in tudi pri kmetijstvu ne bomo nikomor nič vzeli, ampak kohezijska politika, tega se pa nihče ne sme dotikati. današnji predsednik Evropskega sveta pa je bil vodilni v tej skupini 16 držav prijateljic kohezije. Če želite zmanjšati proračun, obenem nič spremeniti pri kmetijstvu, nič zmanjšati pri koheziji, ja, kaj boste pa potem naredili? Nekje bo pač treba vzeti ta denar. Tehnološki razvoj, digitalna infrastruktura, mednarodno sodelovanje, to so bila področja, kjer se je potem jemalo. In to so zagovarjale tiste vlade, ki vedno govorijo, da moramo več ulagati v digitalni razvoj, v raziskave, v znanost, v mednarodno sodelovanje. Sedajni večletni finančni okvir je najbolj nemodern, kar ga je kdaj bilo. Dame in gospodje, prepričan sem, da smo zdaj na razpotju in da moramo po novi poti na strani izdatkov, moramo biti zelo jasni in seveda tudi na strani prihodkov moramo sodelovati. Zato boste v naslednjih uh, urah in še jutri razpravljali o tem. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Izvolite. V imenu kolegov in kolegic članov skupine na visoki ravni za lastna sredstva in v lastnem imenu bi se vam rad najprej eh, toplo zahvalil vsem trem institucijam, ki jih tukaj zastopate vi, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod eh, minister Hudak, predstavnik eh, sveta in pa podpredsednica komisije gospa Georgijeva. Hvala, da ste nam tako zaupali, da ste nam zaupali tudi reševanje tega praktično nerešljivega problema. Seveda pa tako zaupamo vam in evropskemu projektu, da smo z veseljem sprejeli ta izziv. Drugič. V imenu kolegov bi se vam eh, rad zahvalil eh, tudi in s tem imam v mislih nacionalne poslance in pa evropske poslance za vašo udeležbo. Mislim, da smo tukaj fizično in simbolično in si prizadevamo za to, da bi naša unija naredila korak naprej v teh eh, težkih časih. Gospod predsednik, v vašem eh, zanimivem in navdušujočem uvodnem nagovoru ste dejali, da je vprašanje proračuna Evropske unije izjemno tehnične narave. Je pa tudi izjemno politična tema. Vi in eh, obe ostali instituciji, ste se odločili, da sestavite skupino, ki ne sestoji iz tehnokratov, kar v mojem jeziku nima negativne konotacije, toliko ob strani. Ne, odločili ste se, da bodo to skupino sestavljali ljudje, ki imajo ogromno političnih izkušenj in ki, vsaj upamo, eh, poznajo to temo. Res je, da so izzivi, s katerimi se v tem trenutku sooča Evropska unija, ogromni. V skupini menimo, da je v tem trenutku razprava o politiki, ne glede na to, o katerem sektorju govorimo, razprava, ki eh, mora upoštevati vsebino posamezne teme, seveda, po drugi strani, pa si je treba pri tem zastaviti eno glavno vprašanje. A je moje delo, to, kar predlagam, to, o čemer se odločam, nekaj, kar eh, pritiska na to Evropsko unijo oziroma nekaj, kar lahko bolje poveže Evropsko unijo in eh, jo naredi prepričljivejšo v eh, očeh državljanov. Z drugimi besedami, je to dobro za uh, napredek pri integraciji. Mislim, da je pomembno izpostaviti tudi to, ne zgolj tiste tehnične vidike uh, tega dela, s katerim uh, se ukvarjamo. Dovolite mi, da udeležencem konference predstavim dva specifična primera. Sam verjamem in prepričan sem, da istega mnenja tudi predsednik Šulc, da uh, je ta politična igra, ki se začne vsakih eh, sedem let, eh, večleti finančni okvir, torej nekaj, kar ne prispeva k integraciji. Ravno obratno, ravno zato, ker izpostavi neko podobo Evropske unije, v kateri se eh, ena država članica bori proti drugi, ker imamo zmagovalce in poražence. Kot da bi bila Evropska unija tekma, pri kateri je lahko zmagovalec samo eden, pri kateri mora nekdo zmagati, nekdo pa izgubiti. Kot da ni dodane vrednosti pri eh, evropskih povezavah ta proces pa skriva to eh, vsebino, to dodano vrednost eh, Evropske unije. Verjetno je treba ta proces revidirati, tako da ne bomo odtujili državljano in državljank eh, od institucij v še večji meri. Proračunsko vprašanje, ki bi lahko prispevalo k dejanski ponovni integraciji Eh, v očeh naših državljanov, pa je seveda to, da razmislimo, kakšni so dejanski razlogi za to, da eh, so naši državljani prestrašeni, zakaj ne zaupajo institucij, tako nacionalnih kot tudi evropskih. To je v veliki meri povezano, naprimer, z notranjo in zunanjo varnostjo. To je povezano z reševanjem eh, problematike migrantov in beguncev. Sedaj, še bolj kot kadarkoli prej velja, da je to področje, kjer lahko ustvarimo dejansko skupno evropsko dobro. To seveda ni preprosta naloga, je pa to mogoče doseči, ampak zgolj z ustreznimi finančnimi sredstvi seveda pa moramo vse skupaj predati v roke državljanom eh, na ravni nacionalnih vlad, nacionalnih parlamentov, tako da bodo ljudje dejansko eh, čutili, da so varni in da nam bodo zaupali. Z vsem tem v mislih smo začeli z našim delom in eh, smo sedaj pri koncu oblikovanja poročila, ki bo objavljeno decembra takrat ga bomo predali v roke predsednikov treh institucij. Dejal sem, da smo v zadnji eh, fazi priprave tega poročila. Res je, da smo naredili že veliko, imeli smo veliko posvetovanj, med drugim smo se sestali s predstavniki več eh, nacionalnih parlamentov, ki so nas eh, povabili k sotelovanju. Pogovarjali smo se z vladami in z drugimi zainteresiranimi stranmi glede na to, kako kompleksna je ta tema, se mi zdi, da je izjemno pomembno poslušati. Poslušati je treba tiste, ki bodo na koncu odločali o tem, eh, kaj bomo naredili in česa ne bomo naredili. To ste seveda eh, vi, evropske institucije, pa tudi vi, eh, poslanci in poslanke iz nacionalnih parlamentov. Za nas je torej danes izjemno pomembno, da se oglasite da eh, pošteno poveste, kakšna so vaša pričakovanja, vaši pomisleki, vaši predlogi. In na to bo na nas, da eh, vse te predloge vključimo v eh, končno različico našega poročila. Želim biti kratek in na kratko predstaviti vsebino našega dela ki se odraža tudi v eh, izbiri organizatorjev eh, konference za vse tri panele, ki nas čakajo. Vedno moramo v eh, mislih imeti dejstvo, da je proces zagotavljanja novega proračuna za Evropsko unijo proces, ki ga podpredsednica Georgijeva pozna do obisti bolje kot eh, kdorkoli drug. Vedno je zelo mirna in vedno je zelo optimistična in to je za našo skupino zelo pomembno, zato se vam zahvaljujem. To eh, je proces, ki zahteva soglasno odločitev na koncu. Ugodovili pa smo, da Soglasne odločitve niso vedno nemogoče. Soglasje v vsaki državi članici eh, omogoča, da blokira neko odločitev, ampak k temu jih eh, ne poziva. Po našem mnenju lahko tako, da zagotovimo ustrezne argumente javnemu mnenju institucijam, eh, zagotovimo tudi, da bodo vsi videli, kakšne prednosti prinaša sprememba sistema, če imajo ene države članice eh, rade eno rešitev, druge pa vidik neke druge rešitve, lahko vse skupaj v političnem sežnju združimo in eh, ta rešitev bo potencijalno blokado prevedla v skupno odločenost eh, za korak naprej pri to vrstnem svežnju. Upam, da bomo tekom razprav danes in jutri lahko oblikovali jasno in ambiciozno vizijo prihodnosti eh, Evropske unije. Reševati moramo skupne izzive, pri tem pa eh, moramo paziti, da ne povečamo obremenitve za javne finance. Paziti moramo na to. Ampak eh, v nedavni javni razpravi sem. Uh, se pogovarjal s finančnim ministrom pomembne evropske države, države članice Evropske unije, takrat sem dejal, da menim, da nihče v eh, dvorani, takratni dvorani, pa to verjetno velja tudi za to večjo dvorano, gospod predsednik, nihče torej ne more eh, dejati, da ve, kakšen bi naj bil eh, proračun Evropske unije čez 5, 10 ali pa 15 let. To je odvisno od številnih eh, različnih vidikov in ni na nas, da predlagamo eh, drugačno višino proračuna, drugačen obseg proračuna. Je pa na nas, da eh, razpravljamo v, vprašanj, v vprašanjih, ki ste jih izpostavili, gospod predsednik, naprimer transparentnost, neregresivnost in druge eh, podobne značilnosti, ki eh, spremljajo oblikovanje evropskega proračuna in njegovo financiranje. S pomočjo instrumenta proračuna je mogoče analizirati in bolje razumeti vidike, ki so pozitivni v evropskih integracijah in ki uh, jih državljani in podjetja pogosto ne poznajo. So pa to vidiki, ki postanejo izjemno pomembni, če se naenkrat izgubijo oziroma če so v nevarnosti, da izginejo. Naprimer, članstvo v enotnem eh, trgu. Članstvo države v enotnem trgu je dober primer. Tako smo navajeni na eh, enotni trg, da kljub temu, da se eh, specializiramo na identifikacijo tega ali pa nekega drugega problema enotnega trga, eh, nekako pozabljamo, kakšne prednosti prinaša enotni trg. Seveda, tukaj ne gre za eh, neko računovodstvo, kdo uplačuje koliko in tako naprej, ne gre zgolj za to. proračunska pogajanja pa se osredotočajo na nacionalne prispevke eh, držav članic v proračun. Nihče pa ne bo podvomil v eh, dobre plati enotnega trga. Nekateri, eh, naprimer, pravijo, da so vsi kohezijski programi oblikovani tako, da lahko države članice sodelujejo v enotnem trgu. In ta dva vidika sta izjemno tesno povezana kohezijska politika se je razvila in eh, vključuje eh, takšne cilje, ki jih težko pripišemo zgolj eh, proračunskim postavkam. Poglejmo si državo, ki ni država članica Evropskega, Evropske unije, Nor Norveško, je pa članica enotnega trga. Vidimo lahko, da ta država uplačuje v proračun dvakrat toliko, kot pa na to dobi prek dodeljenih eh, sredstev. To na konkreten način kaže, da je očitno sodelovanje na enotnem trgu eh, zelo dobro in gre onkraj tega, kar je eh, vidno in kar je merljivo z vidika proračunskega ravnovesja. ne verjamem, da je breme, ki ga nas je prevzema Norveška zato, da ostaja eh, članica enotnega trga, nekaj, kar prevzemajo zgolj zaradi nekih romantičnih razlogov, zato da so bližje srednje evropejcem ali pa sredozemskim državam. Tveganje nečlanstva eh, v enotnem trgu poraja številna vprašanja, poglobljene razprave v državah, eh, ki so v sami srčiki eh, razvoja enotnega eh, trga, ki so ustvarjale enotni trg. Zdi se, da v tej državi, o kateri razpravljamo, nočejo več biti članica eh, enotnega trga, vsaj ne brezplačno. No, naša skupina se ne ukvarja z brexitom, če eh, niste vedeli, o kateri državi eh, govorim, katero državo imam v mislih. No, Norveška torej, morda zaradi tega inherentnega romanticizma v mrzlinah na severu, uplačuje eh, v enotni trg in obenem sprejema vso zakonodajo, ki je potrebna za članstvo eh, v enotnem trgu. Kljub temu, da nima besede pri oblikovanju te zakonodaje. Ta proces eh, ozaveščanja ljudi o tem, kar imamo, pa tega morda nismo vedeli, je izjemno eh, pomemben in vidimo, kako se eh, odzivajo na to tisti, ki morda niso eh, dovolj globoko razmišljali o tem, kaj obstaja. In to nas prav tako vodi k novim razmislekom o proračunu. Naj zaključim s še enim sklicem. O varnosti ne bom govoril, ker je predsednik Šulc že izpostavil to temo. Prepričani smo, da se ne skrivajo vsi odgovori eh, na področju izdatkov. Pozabljamo na dohodke, ki so lahko prav tako del rešitve. Lastna sredstva lahko oblikujemo tako, da so povezana eh, z nekim ciljem, prednostno nalogo s politiko eh, in niso vezana zgolj na financiranje proračuna. Tako bo lažje razumeti financiranje Evropske unije. Eh, državljani bodo to bolje razumeli, če ne že eh, bolje sprejeli. Lahko imamo takšna sredstva na različnih področjih, na to se borimo proti izogibanju davkom, imamo davek na finančne dejavnosti, imamo ogljična, eh, oglično obdavčenje, obdavčenje oglika, eh, imamo davke na eh, gorivo in tako naprej, kar bi moralo postati prav tako lastno sredstvo, kot je pred nekaj meseci predlagal nemški minister. Takšni novi viri dohodkov ne bi spremenili dejstva, da fiskalne pristojnosti ostajajo na nacionalni ravni. Ne gre za evropske davke, ti davki bi se še vedno pobirali na nacionalni ravni, ampak tako kot v preteklosti za DDV, bi se uh, sedaj odločili, da delež teh uh, davkov namenimo Evropski uniji kot lasna sredstva. S tem bi lahko zmanjšali eh, nacionalne prispevke eh, prek BND-ja. Pripravljeni smo prisluhniti vsem, ki se želite oglasiti, se, eh, seveda še posebej nacionalnim poslancem, ki jih še enkrat toplo pozdravljam. Ko govorimo o dodani vrednosti, pa je treba izpostaviti še naslednje pomembna dodana vrednost te konference, gospod predsednik, eh, je tudi ta, da je profesor eh, Sapir eh, sprejel povabilo za vodenje tega panela. On je bil zelo pomemben pri številnih predlogih za evropske integracije in spomnim se nekega nedelskega popodneva, ko je gospod Sapir prišel v Evropsko komisijo, eh, katere član sem bil takrat in skupaj eh, z vrsto kolegov so nam predstavili eh, logično prihodnost proračuna Evropske unije. Vsi vemo, da je zelo kompetenten človek, da ima veliko izkušenj in veliko znanja in uh, da bo lahko uh, vodil to razpravo prek eh, več različnih tem. Resnično sem mu hvaležen, da je sprejel to ulogo. Hvala za pozornost. Gospod, kakšno je bilo, če to malo, predložim. Ne, ne, ne. May I already, sorry, may I already invite the uh, panelists? Vabim govornike iz prvega panela, da se nam pridružijo tukaj za govorniškim odrom.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 I may ask for your attention, please. Prosim za vašo pozornost. Najprej nekaj besed uvodoma. Želel bi se zahvaliti vsem trem institucijam, Evropske komisije, Evropskemu parlamentu in pa svetu. Eh, seveda pa tudi predsedniku skupine na visoki ravni za to čast, da lahko vodim današnjo konferenco. Tako, Evropski, eh, tako predsednik Evropskega parlamenta, kakor tudi predsednik visoke skupine sta jasno povedala, kakšne, kakšna so pričakovanja za te razprave v naslednjih dveh dneh. Vsi smo soočeni z težkim problemom, ampak eh, tega problema se je uredno lotiti. govornika sta spomnila na trenutno situacijo v Evropi, na to, kakšni so trenutni izzivi in govorila sta o tem, kakšno vlogo pri vsem skupaj igra evropski proračun in kako bi to vlogo lahko igral bolje. Uh, naprošen sem bil, da moderiram današnjo razpravo. Moja vloga je, da torej omogočim, vodim to razpravo. Mi moramo sedaj dobro prisluhniti panelistom, govornikom in seveda tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov. No, pa tudi veliko evropskih poslancev je tukaj zastopanih, zlasti gre za člane odbora za proračun ali pa um, poslance, ki se kako drugače ukvarja z proračunom. Naj na hitro predstavim pravila igre za razprave, ki nas čakajo v danes in pa jutri. Imeli bomo tri panele. K nam bo prišla tudi podpredsednica Evropske komisije, Eh, in na koncu nas čaka še uh, razprava z predsedniki vseh treh institucij in pa predsednikom skupine na visoki ravni za lastna sredstva, ki bodo povzeli konferenco. Imeli bomo torej tri panele, pri vsakem panelu bomo slišali štiri govornike, Vedno bomo slišali dva govornika iz nacionalnega parlamenta in pa dva govornika, ki sta člana visoke, eh, skupine na visoki ravni. Predstavnika nacionalnih parlamentov bosta govorila prvič, potem pa bomo slišali predstavitve članov skupine na visoki ravni. Vsak govornik bo dobil eh, relativno kratek čas za svojo predstavitev, približno pet minut, in opozarjali, opozarjali jih bomo na čas z utripajočo lučko, potem pa bomo k razpravi povabili še ostale, torej tako poslance nacionalnih parlamentov, kakor tudi evropske poslance. Lahko boste zastavljali vprašanja. Na vaših mizah lahko najdete posebne kartice, ki so namenjene prvi in drugi razpravi te kartice, te formularje boste morali izpolniti, eh, če želite podati izjavo ali zastaviti vprašanje. Prosim, zastav, eh, prosim zastavite kratka vprašanja, eh, kratke izjave, približno dve minuti boste imeli na voljo. Bomo pa videli, kako bomo lahko Eh, časovno uredili to razpravo. Eh, no, eh, ta konferenca poteka na popolnoma javen način, poteka tudi po spletu, jo lahko poslušajo zunani poslušalci, v sobi je tudi nekaj novinarjev, tako da prosim, da se tega zavedate. Naša časovnica je tesna, nekoliko že zamujamo, ampak skušali bomo nadoknaditi zamujen čas. Imamo dva panela, torej dva kroga govornikov in uh, odmora vmes ne bo. Tako da si bosta panel ena in pa panel dva ne mudoma sledila drug za drugim. Torej med četrto uro in pa peto uro boste imeli pred dvorano na voljo um, osvežitev ali prigrizek. Tako da brez nadaljnega odlašanja začenjamo z prvim panelom. Gre za panel, ki se imenuje Uloga evropskega proračuna. Slišali smo predsednika skupine na visoki ravni, slišali smo tudi predsednika parlamenta. Oba sta povedala, da se mandat skupine osredotoča predvsem na stran prihodkov No, ampak verjetno vsi veste, da je treba eh, obravnavati stran prihodkov in stran odhodkov skupaj. Če kdo želi izboljšati prihodke, mora ob tem izboljšati tudi odhodke. In ne moremo razpravljati o odhodkih brez, da bi razpravljali o prihodkih. Tukaj gre nekako za vprašanje kokoši in jajca. Tako začenjamo z razpravo o vlogi evropskega proračuna. Tema drugega panela pa bodo predvsem prihodki, to je nekje v srčiki današnjih razprav. V prvem panelu imamo štiri govornike, kot sem že povedal. Prva dva sta člana nacionalnih parlamentov. Začeli bomo z eh, gospodom Mulderjem, ki prihaja iz eh, predstavniškega doma nizozemskega parlamenta, je član eh, odbora, tamkajšnjega odbora za evropske zadeve. Drugi govornik pa bo Giorgio Tonini, ki je predsednik odbora za proračun v italijanskem senatu in je v senatu že od leta 2001. Potem pa bomo slišali še dva predstavnika skupine na visoki ravni. Najprej gospoda Daniela Dajanu, ki je profesor na ekonomski fakulteti v Bukarešti, je pa tudi nekdani romunski finančni minister. In pa ne nazadnje bomo slišali še gospo Šimonite, ki je prav tako članica skupine na visoki ravni in je tudi namestnica predsednika odbora Litvanske nacionalne banke in tudi ona je nekdanja eh, finančna ministrica, tako da so naši gosti res imenitni in uh, eh, za veseljem bomo prisluhnili njihovim modrostim. Gospod Mulder, izvolite besedo, pet minut imate na voljo. Organizing this, uh, this conference, forgive Hvala lepa, da ste organizirali to konferenco in da ste mi dali možnost, da nastopim kot govornik. Predvsem eh, evropske poslance in druge poslance bi povabil, ko razpravijo o evropskem proračunu. Ko oblikujete proračun, morate najprej se odločiti, kaj želite z njim doseči. To pomeni na evropski ravni, da se Evropska unija mora odločiti, kaj želi doseči. No, mm, to je seveda zelo aktualno vprašanje, odgovori se lahko razlikujejo, ampak upam, da nam bo uspelo odgovoriti vsaj na nekatere izmed točk. V tem trenutku euroskepticizma mora Evropska unija pokazati rezultate. Ljudje morajo videti, da lahko Evropska unija Eh, rešiti čezmejne probleme, ki jih ne morejo reševati države članice same. To pomeni, naprimer, da mora se Evropska unija posvetiti uh, migracijski krizi. Uh, torej, uh, tukaj smo videli samo začetek uh, Eh, če se recimo zazrete v Afriko, tam je veliko revnih držav, njihova populacija raste in verjetno bo v prihodnosti še več ljudi želelo priti v Evropi. S tem izzivom se bo treba soočiti. Potem še vprašanje zunanih meja, naslednja točka. Ne moremo znotraj Evropske unije zagotavljati prostega gibanja, če nimamo ustreznega nadzora na zunanih mejah. Eh, in pa potem naslednja tema, varnost. Eh, v, pri, v zadnjih mesecih smo bili priča eh, terorističnim napadom in tukaj je treba tesneje sodelovati med seboj. Države morajo tesneje sodelovati med seboj in to bo seveda povzročilo določene stroške. Naj spregovorim o odhodkih. Ko si ogledamo sedanje odhodke, se moramo vprašati, ali so ti takšni, da se bomo lahko soočili z našimi prednostnimi nalogami. Skupna kmetijska politika trenutno predstavlja 40 odstotkov evropskega proračuna, to je področje, kjer porabimo največ denarja. In moramo se vprašati, ali to morda ni preveč, ali je ta denar pametno porabljen in kako lahko spodbujamo inovacije in pa konkurenčnost na tem področju. Sedaj imamo schemo neposrednih eh, plačil. Ampak eh, mislim, da se kmetje ne bi smeli specializirati za to, kako dobiti kar največ eh, subvencij, ne diferencirati morajo svoj prihodek. Potem tudi kohezijska politika, tudi ta predstavlja velik delež evropskega proračuna ta denar bi morali nameniti samo najrevnejšim regijam. Če ne, bo ta denar začel krožiti. Moramo se ogledati tudi manjše izdatke in se vprašati, kje lahko prihranimo nekaj denarja. Evropska unija bi tukaj morala biti za zgled. Recimo Evropski parlament bo tako imel uh, lastno vozniško službo. Uh, to je morda nekaj majhnega, ampak vseeno so tudi takšni, takšni manjši ukrepi pomembni. In pa še uh, ti dve besedi, ki jih ne bi smeli omenjati, uh, neto ravnovesje, uh, to je instinkt ki, se tako, instinkt, ki se takoj oglasi, ko sprejemamo finančne odločitve. I think that's part of the No, kakšen je vzrok za to neto bilanco? Eh, tukaj nam manjka učinkovitosti in eh, rednega odtoka odhodkov. Če to ni urejeno, potem ljudje gledajo na Evropsko unijo kot na nekoga, ki troši njihov denar in to samo potem hrani evroskepticizem. ne pomaga nam, če imamo letališča, ki jih je financirala Evropska unija, pa niso uporabljena, kot recimo tisto v Sjodat Realu. Eh, na, na milijone evrov smo za to porabili, pa nišče noče leteti tja. In potem spet dva sedeža Evropskega parlamenta. Dobro, vem, da je to dolga, stara razprava, ampak vsakič, ko govorim o Evropski uniji, kjerkoli, me vedno znova vprašajo, zakaj ima Evropski parlament dva sedeža. Ljudem se to zdi preprosto trošnja, nesmiselna trošnja denarja. In potem še izdatki. Eh, vedno znova se dogaja, da Evropsko računsko sodišče ne poda pozitivne izjave o zanesljivosti za eh, proračune Evropske unije. Eh, sem liberale, zato mi niso všeč veliki proračuni, ne lokalno, ne evropsko gledano, ne globalno gledano. Zato se zauzemam za znižanje proračuna in mislim, da je to možno doseči. Uh, manjši proračun bo prispeval tudi k eh, tej razpravi o državah, ki prispevajo in državah prejemnicah. Ehm, prav tako ni smiselno, da večamo evropski proračun, ko imajo Eh, nekatere države še vedno visok javni dolg, s tem postajamo slab zgled za te države. Prav tako se zauzemam za jasne proračunske postopke, potrebujemo jasno časovnico za spreminjanje proračuna, prilagajanje proračuna Eh, in eh, tukaj seveda moramo nasloviti tudi vprašanje iz ostalih plačil. Eh, no, pri načrtovanju proračuna moramo plačati za nove izdatke in zmanjšati stare izdatke. Ko so sredstva omejena, pač moramo sprejeti določene odločitve. Ne moremo imeti vsega. In pa potem še stran prihodkov. Trenutni sistem, kot ste že povedali, je zelo zapleten tudi spolitiziran in preveč tehničen. Prav tako nepredvidljivost nacionalnih prispevkov pomeni, da je tudi proračun nepre, nepredvidljiv in tudi na nizozemskem je to že privedlo do veliko uh, eh, nezadovoljstva. nezadovoljstva. Potem obdavčevanje. Moja stranka meni, da mora biti to v pristojnosti suverenih držav. Uh, Če bi imeli evropski sistem obdavčevanja, pa bi naj nas to napravilo za neodvisne od nacionalnih eh, držav. Ampak moja stranka tega ne podpira. Zato ne želimo evropske zakonodaje na tem področju. Če torej povzamem, želimo uredno za nas denar, ne zato, ker smo računovodje, ampak zato, ker želimo Evropo in evropski proračun, ki bo v službi ljudi. Hvala, gospod Mulder. Vaša sporočila so bila zelo jasna. Sedaj pa dajem besedo gospodu Toninu. Grazie, signor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Menim, da je glavni problem javnih izdatkov Evropske unije razkol med dimenzijo, obsežnostjo in rezultati. Evropska unija, pri čemer nimam v mislih samo proračuna unije, pač pa tudi posameznih držav, predstavlja najvišje javne izdatke. 45 odstotkov več kot v ZDA namenjamo za te izdatke. Evropska unija je že pred veliko krizo leta 2008 predstavljala tisto območje na svetu, ki najmanj raste rastemo bistveno počasneje kot ZDA. Evropska unija, kot rečeno, raste najbolj počasi. Vendar pa ne samo to. Lahko bi rekli, da je rast počasna ravno zaradi javnih izdatkov. Ampak vidimo, da kljub tem javnim izdatkom ustraja neenakost med državami članicami. Ponovno vidimo porast revščine. Potem javni izdatki, eni največjih na svetu, ne morejo zagotoviti osnovne dobrine, to pa je varnost državljanov. Ti osnovni podatki nam povedo, da tako, kot so danes organizirani evropski javni izdatki, očitno ne moremo izpolnjevati vseh meril. Očitno ne moremo zagotavljati niti osnov kakršnekoli socialne pogodbe. Vidimo, da so evropski državljani vse bolj oddaljeni od inštitucij EU in od politik. To pa kaže, da nekaj ne deluje v odnosu med eh, obdavčevanjem in rezultati, da nekaj ne deluje v tem evropskem načrtu. Torej vidimo, da lahko hranimo le kaj malo, veliko več pa je treba reformirati pri javnih financah v Evropi. Obenem pa seveda moramo vključiti tako evropsko kot tudi nacionalno raven. In ravno zato se mi zdi tako zelo pomembno, da danes sodelujejo predstavniki nacionalnih parlamentov, kajte v končni fazi gre za eni in isti denar, denar evropskih državljanov. Naše izkušnje iz parlamenta nam povedo, kako zelo težko je oblikovati sistem javnih izdatkov, zlasti takrat, ko vidimo, da ti izdatki dosegajo skoraj da polovico eh, našega produkta ne moremo povečevati proračuna v nedogled, pač pa moramo izvesti nekatere reforme in izdatke nadomestiti z novimi in prihodke nadomestiti z novimi. Kvečemu moramo pod črto ta sredstva zmanjšati, ne pa povečevati in zato je potrebno vključiti vse deležnike, gospodarske, ozemeljske in socialne. V primeru EU je treba tudi in še zlasti upoštevati nacionalne interese. Naše izkušnje iz parlamenta nam povedo, da se da premostiti vse ovire, če imamo vizijo, če imamo nek eh, srednjeročni projekt, ki omogoča vsem deležnikom, da se soočijo z novim scenarijem in da poiščejo neke vrste mm, kompenzacijo, da se jim ne bo treba samo odpovedati, pač pa da vidijo tudi neko javno dobro, ki ga želimo zaščititi. To je torej priložnost, ki je ne smemo zapraviti, ko vidimo, da želi EU skupaj z skupino na visoki ravni, ki predseduje gospod eh, Monti, torej ko vidimo, da želi EU reorganizirati javne finance. Seveda se moramo osredotočati predvsem na lastna sredstva, kot jih predvideva člen 311 obenem, pa je treba vključiti tudi širše vprašanje proračuna EU in odnosa s proračuni posameznih držav. To je projekt na srednji rok in po mojem mnenju bo treba pogo pogumno uporabiti načelo subsidijarnosti. Danes se to načelo krši zaradi zgodovinskih izdatkov. Po eni strani vidimo preveliko poseganje unije v tista področja, ki bi jih lahko bolje reševali na ravni držav članic. Po drugi strani pa vidimo, da nekatere države hočejo urejati vprašanje, ki jih lahko učinkovito reši samo Evropska unija. Posamezne države nimajo ne kompetenc in ne sredstev. Na srednji rok potrebujemo torej mm, pregled, reformo in ob spoštovanju načela subsidijarnosti bomo vsekakor lahko vzpostavili ravnovesje med eh, izdatki na zvezdni oziroma na ravni posameznih držav. Če primerjamo EU z ZDA, ker vidimo, da je razmere približno 50-50, po drugi strani pa vidimo približno en odstotek lastnih sredstev EU in kar 45 odstotkov držav članic, zato je tu veliko prostora za izboljšave. Lahko bi recimo to reševali tudi v okviru evrskega območja, ki predstavlja problem znotraj problema. Predvsem moramo poskrbeti za ustrezno financiranje v skladu z ekspanzivno politiko Evropske centralne banke. Pri tem pa je treba upoštevati tudi konkurenčnost in rast. To je še toliko bolj nujno, ker vidimo, da ima zvezdna finančna politika svoje omejitve, kar nam kaže tudi pakt za rast in stabilnost, pa tudi fiskalni pakt. Zato potrebujemo odločitev, s pomočjo katere bomo ponovno zagnali tako rast kot tudi zaposlovanje. Hvala lepa. Uh, for your, for your Sedaj pa Daniel Dajanu, ki je član skupine na visoki ravni. Äh, Gospe in gospodje, hvala lepa. Najprej bi se vam rad vsem zahvalil, hvala komisiji, Evropskemu parlamentu in svetu za to priložnost. Hvala, da ste mi dali možnost, da sem član skupine na visoki ravni, da lahko delam skupaj z našim eh, predsednikom modrim človekom, gospodom Montjem, eh, s komisarko in z drugimi kolegi. Sedaj pa dovolite, da nadaljujemo v angliškem jeziku. I don't, I don't want to say platitudes, but I will say from the very beginning. No, ne, ker takoj ob začetku povem nekaj, kar je nedvomno res. Evropska unija, ne glede na to, kako jo kritiziramo, je tudi javno dobro zaradi uh, urednot, ki jih širi, zaradi zakonodaje. Ni čudno, da se še vedno toliko držav želi pridružiti Evropski uniji. Mislim, da Evropske unije sploh ne cenimo dovolj, ne vemo, kako pomembna je za naše vrednote in za našo prihodnost. Potem drugič, eh, Brexit. Mislim, da se bo pokazalo, koliko britansko gospodarstvo pomeni za celotno Evropo. Eh, no, tukaj jasno je, da vedno bolj dominira območje evra. Ne moremo eh, razmišljati o Evropski uniji, če ob tem ne razpravljamo o območju evra in o njegovem pomenu. To je pravzaprav glavna mišica evropskega proračuna. Potem tretjič, nujno potrebujemo evropski proračun. Predsednik Monti predsednik Šulc sta povdarila, da mora evropski proračun še vedno ponujati evropsko javno dobro. Spomnim se srečanja z Angelo Merklom in predsednikom eh, Olondom, eh, torej se stali so se Merklova, Olond in pa Renzi in eh, Angela Merkel je opravila tej priložnosti jasno povedala, da ne smemo pustiti Italijo in pa Španijo, da sami ščitita svoje meje. Mm, in ravno to varovanje meja je jasen primer evropskega skupnega dobrega in zato moramo to ustrezno financirati. No, no, also, no, no, I, I mentioned the meeting there, but... Nismo slišali. No, in enako velja za Grčijo. No in kaj bi se lahko zgodilo, če ne bomo odpravili vizumskega režima eh, v primeru Turčije, se bo Grčija soočila z velikim bremenom. Se pravi, javno dobro je danes toliko bolj pomembno in Evropski proračun mora tukaj ponuditi jasne odzive, jasne odgovore. Komisarka Georgijeva vam bo prav gotovo uh, znala povedati, kako težko je bilo najti sredstva za sklad za Turčijo. Se pravi, to je realnost, preživljamo težke čase, ne samo zaradi krize evroobmočja, zaradi gospodarskega upravljanja, ampak zaradi tega, kaj se dogaja po svetu, demograf, demografske spremembe, šipka gospodarska rast. Eh, slabšanje varnosti. To so problemi, ki se ne dotikajo samo Evropske unije, ampak tudi recimo ZDA. Ampak mi nimamo ustreznih struktur upravljanja. Vseeno pa moramo financirati evropski proračun. No, sam menim, da imajo na nizozemskem prav, tudi v Nemčiji. Ne moremo razmisliti o financiranju, če se ne pogovorimo tudi o izdatkih. In tu je zelo veliko protislovnih stališč o tem, ampak ustrezno moramo urediti tudi stran izdatkov. In pa še na zadnje, ker se mi čas izteka. Na evropski proračun moramo gledati tudi v povezavi z nacionalnimi proračuni. Lahko poskrbimo za sinergijo, če imamo boljšo trošnjo v nacionalnih proračunih in pa v evropskem proračunu. Potem bi lahko dosegli veliko boljše rezultate. Torej, v tem smislu močno upam, da da bo to najboljši možgani v Evropski uniji, potem poslanci, nacionalni poslanci in pa državljani uspeli najti način, kako ohraniti vse to, kar je tako pomembno pri Evropski uniji, da bomo uspeli ohraniti naš način življenja in da bomo lahko še naprej se soočali z izzivi, kot so terorizem, migracije, potrebujemo boljše obveščevalne službe. E Vse to moramo ustrezno financirati in Evropska unija mora pokazati rezultate, nujno moramo financirati vso to javno dobro. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, eh, da povem svojo predstavitev. In tukaj sem srečal kar nekaj nekdanjih kolegov. Thank you. Uh, thank you very much uh, for this, uh, this statement. Hvala lepa. In pa še gospa Šimonite. I also want to thank for, uh, Hvala lepa. Tudi jaz se vam zahvaljujem za možnost, da danes govorim tukaj na tej konferenci. Menim, da Če želimo doseči spremembe pri evropskem proračunu, moramo v to razpravo nujno vključiti tudi nacionalne parlamente. Katina na zadnje najpomembnejša razprava ne poteka v Bruslju ali v Štrasburu, ampak v naših nacionalnih državah. Kot nekdanja ministrica za finance ugotavljam, da številni predstavniki ne vedo točno, zakaj je porabljen njihov proračun. V moji državi so ljudje mislili, da gre največji del proračuna za administrativne stroške, torej za, pla za plače administracije in pa za obrambo. In dejansko je slika popolnoma drugačna. Te proračunske postavke so pri dnu. Uh, potem ljudje tudi ne vedo, na kakšen način se porabijo sredstva iz eh, evropskega proračuna, tudi ne vedo, kako je sprejeti evropski proračun. In zato imamo te razgrete razprave, ki so lahko še toliko bolj. Uh, pereče, če nekdo evropski proračun uporablja kot eh, enostavno tarčo za kritiziranje Evropske unije, ker pač ljudje ne vedo, kako ta proračun deluje. Eh, dejansko je evropski proračun finančni načrt, finančno ozadje za cilje, za načrte, za naloge, ki jih želiš doseči. No, ampak ko gre za naloge, ki jih ima Evropska unija, imamo še vedno to zgodovinsko sestavo z močnim poudarkom na kmetijski politiki. Nekaterim je to všeč, spet drugim ne. Potem poudarek je tudi na kohezijski politiki. To spet je nekaterim všeč, drugi mislijo, da je to izguba denarja. Uh, jaz seveda prihajam iz kohezijske države, zato mi je kohezijska politika všeč. Je pa res, da bi lahko poskrbeli za to, da bi bili izdatki v kohezijski politiki bolj učinkoviti in da bi prinesli več dodane vrednosti. No, seveda pa nas čakajo tudi novi izzivi, soočeni smo z novo realnostjo en na področju energije, digitalizacije, uh, integracija, integracija infrastrukture. Eh, potem eh, migracije, terorizem in tako naprej. In eh, tukaj gre za neke nove okoliščine, pojavljajo se nove grožnje, novi izzivi. In če želi Evropska unija tukaj imeti, odigrati določeno vlogo, potem mora biti za to seveda ustrezno opremljena. Pri nacionalnih proračunih je tudi tvoja ambicija to, da izpolniš politične cilje, ampak pogosto ti za to zmanjka ustreznih sredstev. Eh, to se pogosto zgodi. Še hujše pa je, če se takšna situacija pojavi na evropski ravni. Tukaj lahko imate ekonomijo obsega na marsikaterem področju, lahko izvajate politike, za katere velja, da če bi jih države članice izvajale same, bi na koncu porabile še več denarja, kot pa če to počno skupaj. No, če spregovorimo o vlogi proračuna. Na to vlogo lahko gledamo z različnih vidikov. Torej gre za ulogo eh, evropskega proračuna kot takšnega, gre za finančni načrt za izpolnjevanje nalog Evropske unije. No, pri državah članicah je zgodba drugačna. Nekatere države gledajo na evropski proračun kot na vir eh, javnih, eh, javnega dobrega, javnih koristi. Spet druge države članice mislijo, da je evropski proračun sploh izguba denarja in potem spet pri, nas to privede do teh netobilanc in pa vseh klišejev, ki jih pogosto slišimo, ko razpravljamo o evropskem proračunu. Mislim, da tukaj obstaja globoka potreba po eh, ne samo reformah, ampak tudi po idejah o tem, kako lahko te reforme predstavimo državljanom. Državljani se trenutno ne zavedajo uloge evropskega proračuna, prav tako v zvezi s tem uh, kroži veliko, eh, veliko nesporazumov. Zlasti v tistih državah, ki menijo, da so samo neto plačnice, čeprav bi se pri točnem izračunu lahko uh, pokazalo, da je tudi takšno dojemanje včasih zavajujoče. No, bližam se koncu moje predstavitve. No, slišimo tudi, da v evroobmočju razmišljajo o fiskalnih kompetencah evroobmočja. In treba nekako zagotoviti doslednost vlog evropskega proračuna za celotno Evropsko unijo in pa o možnosti določenih fiskalnih kompetenc za območje evra. Tudi to idejo je treba podrobne preučiti, uh, tako da, bo lahko, da bi lahko takšni ukrepi prinesli koristi celotni Evropski uniji in evro območju. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem govornikom ne samo za osebino njihovih predstavitev, ampak tudi za to, da so se držali časa. Mm, no, številnih tem smo se že dotaknili, slišali smo šlična mnenja, ta se ponekod skladajo, spet druge se razhajajo in to je popolnoma razumljivo. Eh, samo še besedo ali dve, preden dam besedo mm, prvemu govorniku. Torej, vsi vemo, da je evropski proračun samo majhen delček vseh javnih izdatkov v Evropski uniji. Evropski proračun predstavlja pred, pred, približno dva odstotka vseh javnih izdatkov v Evropski uniji. Predsednik Mont je uvodoma jasno povedal, da pri razpravi o mandatu te skupine ne gre za velikost evropskega proračuna ali je en odstotek BDP-ja primeren za naslednjih nekaj let ali ne. Dobro, o tem bomo razpravljali več v prihodnosti. Skratka, ko gre za razpravo o izdatkih, gre predvsem za to, da moramo poskrbeti za to, da bodo ti izdatki učinkoviti na evropski ravni. Pri tem se moramo vprašati, kaj je evropska dodana vrednost, kaj je dejansko to evropsko javno dobro, In uh, katera področja lahko dokazano bolj, bolje uredimo na evropski ravni, torej gre za te čeznacionalne teme, ki ste jih uh, nekateri izmed vas omenili, migracije in pa varnost, to ste vsi omenili in uh, podali ste tudi druge primere javnega, dobrega, recimo evro in tako naprej. to so seveda ti glavni motivi, ki se bodo verjetno pojavljali tudi v naši razpravi. Tako sedaj pa uh, gospod Savaji bo zastavil prvo vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sem predstavnik eh, nacionalne skupščine iz eh, Francije. Zastavil bom torej nekaj vprašanj, ki si jih zastavljamo v Franciji, razen seveda tehničnih vprašanj, kako bomo zagotovili praktično delovanje instrumentov za prožnost, kako bomo financirali eh, sklad za mlade, kako bomo financirali program za sodelovanje s Turčijo na področju migrantov. To so vprašanja, ki se nam trenutno zastavljajo. Razen tega eh, se sprašujemo še posebej eh, glede naslednjega. Evropa preživlja krize in krize in ponovadi se potem razvija, ampak kriza iz leta 2008 je povzročila državni odziv. Eh, sedaj pa govorimo o proračunu skupnosti. Eh, imamo torej skupnost držav, medvladne rešitve in pa rešitve na ravni skupnosti. V Franciji se sprašujemo, kaj eh, bi lahko naredili, kar se tiče proračuna evromočja, je to možnost, kaj bi to pomenilo in kako naredili, bi takšen proračun vključili v trenutni proračun Evropske unije? To je seveda legitimno vprašanje, zato ker se Evropa sooča uh, z velikimi krizami. Zato si moramo zastavljati strukturna vprašanja, ne zgolj uh, konjunkturna vprašanja. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje, in dovolite kratek bom, je naslednje. Zdi se nam, da je evropski proračun, kljub temu, da je metoda legitimna in zanimiva, uh, neprimeren, ko gre za odziv na trenutne težave. Naprimer, skupna kmetijska politika kot primer. Danes imamo veliko finančnih sredstev namenjenih eh, SKP. Ko vse deluje dobro na, kme, eh, na področju kmetijstva, eh, so subvencije na normalni višini, ko imamo krize, je treba subvencije povečati. Očitno ne znamo prilagoditi tega eh, proračuna na razvoj dogodkov na področju kmetijstva. Tisti, ki eh, dobro delajo, ki nimajo težav, dobijo subvencije, tisti, ki pa eh, jim ne gre dobro, ki imajo težave, dobijo pa še više subvencije. Imamo torej številne kmete, ki se soočajo z velikimi težavami. In zaradi vseh teh težav bi morali spremeniti usmeritev eh, kmetijskega proračuna. Ampak vedno naletimo na zid, ki pravi ne. Zdi se mi, da to diskreditira proračun. Zato takšno dolgo vprašanje. Eh, Savary, donc... Najlepša hvala, gospod Savari iz nacionalne skupščine Francije. Uh,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 ne pretiravam, ko pravim, da je to razprava o prihodnosti Evrope, gospe in gospodje. A se vam zdi, da bi morali o prihodnosti Evrope odločati računovodje, 28 računovodi, ali pa tisti, ki se s tem ukvarjajo zgolj v nekaterih državah? Nekateri menijo, da so to neke igrice. konec koncev imamo na koncu tiste, ki izgubijo, ki eh, pač nimajo dobrega pogajalskega položaja in ki so najšipkejši. To je povezano tudi s socialnimi in ekonomskimi vprašanji. Ne gre zgolj za računovodstvo. Govorimo o načeljih, konvergenčnost, boj proti neenakosti, poštena rast. Zdi se, kot da vedno ostaja zgolj pri besedah. Poglejmo si, kaj se dogaja eh, z denarjem, ki ga namenjamo eh, zdravstvu, izobraževanju, zaposlovanju, raziskavam. Eh, proračun se reže, kot smo videli v svetu. Kako se bomo na ta način borili proti revščini? Kako se bomo na ta način zoprestavili tem izzivom in pomagali tistim državam, ki se soočajo z valovi obupanih beguncev? a nam lahko res uspe na ta način z računovodskimi triki? Evropska unija se še vedno sooča z ekonomsko krizo. Za razliko od ZDA, kjer se je kriza začela eh, ob istem času kot v Evropi. Kako bomo zagnali gospodarsko rast, še posebej v tistih državah, kjer eh, je bilo težav največ? Gospe in gospodje, moj zadnji komentar je naslednji. Zanima me, kako bomo eh, uporabljali nove finančne instrumente, ali bomo pristopili z vidika računovodstva, ali pa bomo pristopili eh, socialnega vidika. Ne, zge, ne gre zgolj za eh, računovodstvo, računovodstvo gre tudi za upoštevanje pogodbe. Nemčija ima 8-odstotni presežek eh, BDP-ja, kar krši pogodbe. Kaj bomo dejali v zvezi s tem? Mislim, da nas čakajo še eh, slabši časi. Mislim, da bo še več držav zapustilo Unijo. Najlepša hvala za vaše komentarje. Sedaj pa bomo besedo predali evropski poslanki, gospa Izabel Toma, izvolite. Oui, bonjour. Je voudrais euh, d'abord remercier. Euh, Les pozdrav. Najprej bi se rada zahvalila predsedniku Montiju, ki je sodeloval pri organizaciji eh, te konference. Hvala tudi celotni eh, skupini na visoki ravni. Mislim, da je bilo vse to potrebno. Se upravičujem, tolmači ne slišimo uh, govornice, ker je prižgan še en mikrofon. Kohezijska politika je bila omenjena in dana pod vprašaj. Evropa potrebuje eh, investicije in kohezijska politika je tista, kjer, eh, eh, kjer zagotavljamo naložbe. Imamo 800 milijard naložb, kar ni zanemarljivo. Na ta način lahko uravnotežimo situacijo v regijah Evropske unije in to je eh, pogoj sine qua non eh, naših povezav. Omenila bi še eno vprašanje, ki je morda eh, francosko. Glede na to, da imamo majhen proračun, da nimamo toliko sredstev, da bi se vprašali, lahko ustrezno odzivali na nove prioritete, na nove odzive, naprimer kar se tiče varnosti, kar se tiče naložb, kar se tiče zaposlovanja mladih, kar se tiče eh, meja, eh, vprašanja eh, energetike in podnebja. Glede na to, da nimamo dovolj sredstev, režemo. Režemo tu, režemo tam, režemo pri starih prednostnih nalogah. Ne bom govorila o kmetijski politiki. kot je dejal Žil Savari, je treba določene stvari spremeniti, ampak eh, vprašanje eh, prehrambene avtonomije eh, samozadostnosti je prav tako pomembno kot energetska samozadostnost. Ne bomo z eno rešitvijo rešili vseh problemov. In na hitro bi rada zastavila tri vprašanja. Najprej vprašanje transparentnosti, ki se mi zdi bistvenega pomena. To smo že slišali. To vprašanje transparentnosti uh, pa je na državah članicah, ki morajo zagotoviti transparentnost pri pogajanjih eh, o skupni kmetijski politiki, eh, o rabatih in tako naprej. Drugič, ne moremo še naprej nadaljevati eh, z rezi v nacionalnih proračunih za to, da lahko napajamo evropski proračun. Zato potrebujemo lastna sredstva. skupaj moramo analizirati krizo, v kateri smo, razumeti vse izzive na pošten način, pri tem pa moramo zagotoviti enakost med vsemi, med državami, med regijami. Na tem smo gradili evropski projekt in eh, na ta način eh, moramo stopati v prihodnost. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Gigane iz Latvijskega parlamenta. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imam vprašanje oziroma komentar o zvezi s kohezijsko politiko. Nekateri panelisti so omenili kohezijsko politiko kot pomembno eh, javno dobro, ki ga zagotavlja proračun Evropske unije. Tisti, ki so skeptični v zvezi s tem javnim dobrom, ste eh, toplo vabljeni v kohezijske države, naprimer v mojo državo, v Latvijo. Videli boste lahko, da smo tekom 12 let članstva Evropske unije eh, spremenili, transformirali našo državo. Včasih smo bili nekdanja sovjetska komunistična država, sedaj pa smo sodobna zahodna država z razvito infrastrukturo. Eh, pomembno je tudi, da smo regionalno uravnoteženi. Kohezijska politika je omogočila eh, našim regijam, mestom in eh, drugim krajem, da se razvijajo. In mislim, da je to veliko javno dobro, ki ga zagotavlja proračun Evropske unije. Naj se navežem še na uvodne besede gospoda Šulca, ki je govoril o prijatelji kohezije. Vsi prijatelji kohezije se zavedajo dejstva, da bo treba na sredstva iz kohezijske politike eh, v določenem trenutku pozabiti. Posušila se bodo. Eh, to moramo narediti na trajnosten način, tako da bo vse skupaj predvidljivo. Sedaj, ko razmišljamo o časovnici, o zmanjšanju transferjev za eh, naložbe na področju infrastrukture, moramo to zagotoviti. Strinjam se s tistimi panelisti, ki pravijo, da je vedno več zahtev strani Evropskega sveta glede eh, novih eh, področji, kjer bi naj Evropska unija igrala aktivno vlogo. Od gospe Mogarini zahtevamo, da naj bo aktivna na področju zunanje politike, zahtevamo dobro migracijsko politiko na ravni EU, želimo se boriti proti terorizmu in tako naprej in tako dalje. Ampak zavedati se je treba, da evropski proračun ni tako obsežen. Zato je treba začeti govoriti o lastnih sredstvih in o lastnih eh, virih dohodka. Hvala. Uh, uh, Hvala. Prosim vas, da se držite omejitve dveh minut, zato ker eh, nas čaka še kar precej govornikov. Vsakemu panelistu pa bi rad na to eh, dal še nekaj minut, tako da bodo lahko sklenili razpravo v tem panelu. Naslednji je Paolo Guerreri iz italijanskega senata. That, uh, so far... Najlepša hvala. Mislim, da se vsi panelisti strinjajo, da moramo reformirati proračun Evropske unije. Eden od glavnih razlogov za to je ta, da je ta proračun zelo statičen. Financiramo uh, politike, ki so bile bistvenega pomena pred nekaj desetletji, ampak neke prave ocene, neke prave analize pa uh, ni uh, z vidika načela subsidijarnosti in uh, evropske dodane vrednosti. V luči vsega tega se mi zdi, da je reforma očitna in nujna. Upoštevati je treba tudi številne krize, ki prevevajo Evropo danes. Evropejci potrebujejo dostojna delovna mesta, zato pa potrebujemo Eh, naložbe in inovacije, potrebujemo eh, zaščito meja, tako da bomo zaščitili državljane, eh, da bodo deležni varnosti, ki si je zaslužijo. Kot smo slišali, je to evropsko javno dobro in proračun Evropske unije lahko igra in mora igrati pomembno vlogo pri reševanju teh izzivov. Potreba po reformah je torej očitna, je pa tudi velik izziv zaradi tega zelo eh, občutljivega ravnovesja nacionalnih interesov, eh, ki se zrcali v proračunu Evropske unije. Reforma proračuna je nekakšna sestavljanka, velik eh, izziv, uganka. Zgraditi moramo prožen, sodoben proračun, ki je jasno povezan z našimi političnimi in strateškimi prednostnimi nalogami. Če pa je to res, si eh, moramo zastaviti ključno vprašanje. Kakšne funkcije oziroma kakšne cilje si bo zadal ta proračun? Odvisno je na to od eh, odgovora na ta vprašanja, kakšni bodo odgovori na druga vprašanja. Torej, kako bomo proračun financirali? Moje ključno vprašanje za paneliste je naslednje. A se vam ne zdi, da različne funkcije zahtevajo različne načine uh, financiranja proračuna? Kot smo slišali, je treba razmišljati o dohodkih in odhodkih skupaj pri takšnih razpravah. Hvala. Next... Najlepša hvala. Naslednji govornik eh, prihaja iz Evropskega parlamenta, to je gospa Gardija Zaval. Hvala. Moram reči, da se popolnoma strinjam z kolegico iz Latvije. Lahko dovolj je, da obiščemo kohezijske države, da iz prve roke vidimo koristi kohezijske politike. No, ampak če to primerjamo s tistimi. Um, torej, seveda gre tukaj za to, da so se tudi podjetja um, pridobila velike koristi iz kohezijske politike. Tako da prav gotovo je kohezijska politika kohezijskim uh, državam zelo pomagala. No, eh, vsekakor pa, ko gre za BDP, moram reči, da se mi zdi nepredstavljivo, da bi v prihodnosti evropski proračun predstavljal samo en odstotek nacionalnih BDP-jev. Eh, pravzaprav je pravi čudež, kaj počnemo sedaj s tem denarjem. Eh, morali bi investirati v infrastrukturo, v razvoj, se posvečali podnebni politiki, energetski politiki, se boriti proti brezposobnosti mladih, morali bi eh, skrbeti za razvojno sodelovanje in sedaj bi naj še sprejeli begunce in imeli skupno obramno politiko. Torej, dejansko to ni dovolj. Eh, nekateri pa bi želeli proračun še celo znižati. In pa še zadnji komentar. Še bolj nepravično se mi zdi to, da zahtevamo od Evropske unije stalno popolnost. Nikoli se ne smemo zmotiti, ne smemo narediti nobene napake pri nobenem projektu, ne smemo si drzniti financirati kakšen projekt, ki bi bil neuspešen. Naš proračun mora biti nezmotljiv in zdi se mi hinavsko, da od Evropske unije zahtevamo nekaj, česar od naših lastnih vlad ne zahtevamo. Naslednji je gospod Vestlund iz švedskega parlamenta. Izvolite. Tak so mi, ker odforande, nora refleksioner her. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Seveda nismo mi edini, ki eh, lahko odločajo Lizbonsko pogodbo, je treba upoštevati, spoštovati je treba načela, ki so tam zapisana. V švedskem parlamentu smo eh, razmišljali eh, o tem, kako rešiti vprašanje dohodkov in doho, eh, odhodkov, za katerih je treba nadzor nad mejami, se boriti proti terorizmu, to so nekatere od prednostnih nalog. Ta razprava je seveda nujna. Parlament je zauzel eh, stališča. Pomembno je, da eh, Evropska unija porabi več denarja, obenem pa je zahteval, da uh, ima parlament več besede pri odločanju. Drugače ne bomo z, uh, mogli zagotoviti demokratičnega ravnovesja uh, na ravni Evropske unije. Gospod in gospodje, seveda smo odgovorni za to, kaj, kar počnemo v imenu državljanov Evropske unije. Paziti moramo uh, na to, da dejansko razumno porabimo vsa naša sredstva. Paziti moramo, kako eh, vodimo Evropsko unijo, kako porabljamo eh, proračun. In eh, o tem smo razpravljali. Pozdravljam tudi današnjo razpravo. Razpravljati je treba o prednostnih nalogah, ugotoviti moramo, katere so prioritete in kako oblikovati proračun Evropske unije. Na to lahko razpravljamo o tem, kaj je razumno in kaj je nerazumno. Pomembno je, da se v to razpravo vključijo vse zainteresirane strani, vsi akteri. Razmere so lahko včasih zelo zahtevne, zato moramo najti eh, rešitev, ki jo lahko podpremo vsi. Next is uh, eh, Mr. Naslednji je gospod Briante Dijaš iz portugalskega parlamenta. Dobar dan, nadaljeval bom v portugalščini. Uloga um, evropskega proračuna mora biti analizirana. Razpravljati moramo o ciljih ki si jih eh, zastavljamo in ki jih poskušamo doseči s tem proračunom. Državljani od Evropske unije danes zahtevajo, da jim omogoči delo v Evropski uniji, da jim zagotovi eh, varnost in eh, razvoj. Evropski proračun pa je poln pomankljivosti zaradi pomankanja sredstev, zaradi neustreznih odločitev. Če ne reši težav, ki se porajajo, potem je podoba Evropske unije okrnjena. Zdi se, da Evropska unija ne zmore reševati težav, s katerimi se eh, sooča. Evropski proračun je neustrezen glede na eh, izzive, s katerimi se soočamo. Schengen, eh, migracije, mednarodna politika, pa tudi eh, konvergenca in eh, teritorijalna kohezija. Razprava o lastnih eh, sredstvih ne more biti razprava, ki jo vedno znova prelagamo na jutri. Evropska unija mora narediti korak naprej in politika nacionalistov mora biti zamenjana z evropsko politiko. To je pravo pot naprej. Naslednji je gospod Denano, evropski poslanec. Euh, Najlepša hvala. Veseli me, da Evropski parlament končno govori o dohodkih. Zdi se, da smo tetraplegik. Ne moremo glasovati o dohodkih, glasujemo lahko zgolj o izdatkih. Pa še tukaj smo odvisni od eh, komisije. Zanima me, če menite, da lahko Evropski parlament eh, izvaja svoje demokratične naloge. A menite, da lahko s takšno eh, višino sredstev rešuje izzive, s katerimi se sooča. Eh, skupna kmetijska politika, sosedska politika, naložbe in vsa politika povezana s tem, kar eh, Evropa potrebuje. Evropa si lahko eh, denar izposoja, ampak zato potrebujemo ustrezna sredstva in ustrezne instrumente. Kakšni bi lahko bili novi instrumenti oziroma nova lastna sredstva? Kako bi lahko zagotovili, da nam državljani spet eh, zaupajo? Next, uh, Naslednji oziroma naslednja je gospa Miskita iz portugalskega parlamenta. Boa tarde a todos. Não podemos esquecer que o atual quadro financeiro plurianual 2013. Lepo zdrav. finančni okvir 2014-2020 eh, predlaga zmanjšanje. Veliko eh, je seveda sredstev za eh, kapital, za varnostno politiko. Evropska unija ima kohezijsko politiko, ampak nima ogromno sredstev. Prihaja do rezov zaradi tistih, ki plujejo v kapitalistične vode. Ne gre za Evropsko unijo delavcev in državljanov, ampak za Evropsko unijo eh, tistih eh, najbogatejših, najmočnejših. Najšipkejši so tisti, ki na to nase prevzemajo posledice krize. In o tem je treba govoriti, ko govorimo o lastnih sredstvih. biti moramo transparentni. Okrepiti je treba proračun Evropske unije. Revidirati je treba večletni finančni okvir. Unija mora odigrati svojo vlogo redistribucije, porazdelitve sredstev eh, po posameznih eh, sektorjih. Sredstva pa sedaj eh, romajo v skrbniške sklade kjer ni demokratičnega eh, nadzora. Vedno manje transferjev strani bogatih držav v smeri eh, revnejših držav. To je Evropa eh, trdnjava in to ni prava pot za prihodnost. Manka, Gospod Manka, evropski poslanec Slovaške. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej je treba razumeti, da če ljudje menijo, da evropski proračun nima smisla, potem ne bodo privolili k povečanju tega proračuna. 94 odstotkov proračuna Evropske unije se vrne v države članice. To je ogromna vsota. Zgolj šest odstotkov proračuna se uporabi za eh, računsko sodišče, za svet, za ombudsmana in tako naprej. To je zgolj prgišče evro. In nekdo je omenil dva sedeža Evropskega parlamenta. No, nažalost eh, je treba upoštevati ustanovne pogodbe Evropske unije. Zgolj eh, voditelji vlad in držav lahko to spremenijo in mi jih moramo prepričati. Evropski parlament ima svoja stališča, ampak nišče ga ne posluša. Evropski proračun je naložbeni proračun. Imamo tudi Evropski sklad za strateške naložbe. 16 eh, milijard eh, evrov je denarja v tem proračunu. In ta je bilgovan tako, da bi lahko zbrali 240 eh, milijard evrov zasebnega denarja. Ta sklad je usmerjen tudi v eh, mala in srednje velika podjetja. Če si pogledamo kakovost proračuna Evropske unije, če si pogledamo stopnja eh, napake, lahko vidimo, da je ta manj kot 4 odstotke. Na tem planetu ni veliko proračunov, ki imajo stopnjo napake, ki je nižja od 4 odstotkov situacijo lahko izboljšamo, to je res, ampak stvari niso tako slabe. Pomembno je, da oberemo skupno strategijo. Eh, Evropski parlament, svet in komisija mora, morajo sodelovati. Naša strategija mora temeljiti na zagotavljanju delovnih mest in rasti in to čim prej do leta 2020. Težava je ta, da države članice ne izpolnjujejo političnih zaves in temu je treba narediti konec potrebujemo nov sistem, sistem, ki bo usmerjal druga sredstva v proračun Evropske unije, brez da bi davčno bremenil države članice. La... Najlepša hvala. In še zadnje vprašanje oziroma izjava. Gospod Rodriguez iz eh, portugalskega parlamenta. Thank you very much, Mr. Chair. Well, the challenging... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ti časi so polni izzivov, zato se mora odzvati ne zgolj Unija, ampak tudi vsaka država članica. Rad bi izpostavil potrebo po večji koordinaciji sektorskih eh, politik, naprimer na področju varnosti, na področju eh, migracije in tako naprej ko razpravljamo o proračunu, ni treba nujno govoriti o večjem proračunu. Če si želimo boljšega proračuna, potrebujemo več koordinacije. Evropska unija mora izvajati politike, ki so že dorečene, ki so že določene. Konkretizirati jih je treba. Govorimo o pomembnih reformah, naprimer o uh, izvajanju bančne unije, o izvajanju uh, Eh, energetske unije. Gre torej predvsem za izvajanje že sprejete politike. Ne na zadnje bi rad dejal eh, še naslednje. Večina ljudi se strinja, da je Evropska unija naredila veliko za to regijo, veliko za svet. In na nas je, da zagovarjamo ta projekt tudi v teh eh, težkih časih, da naredimo korak naprej. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo besedo ponovno predali panelistom. Na voljo imamo zgolj deset minut, da sklenemo ta krok razprave. Prosim vsakega od panelistov, da poda zelo kratko, jeternato eh, izjavo. Imate nekaj minut in začeli bomo. Eh, po obratnem vrstnem redu, kot eh, smo začeli v eh, začetku. Gospa Šimonita, izvolite. Najlepša hvala. To je bila zelo zanimiva razprava, ki me je navdušila. Nekatere izjave so bile izjave, druge so bile polne vprašanj. Veliko komentarjev je bilo podanih v razmislek. Slišali smo veliko o tem, kako se različne politike izvajajo. E, na številnih področjih lahko izboljšamo e, naše delo, tudi kar se tiče kohezijske politike. Čeprav se mi ne zdi, da lahko e, sedaj v tem trenutku govorimo o letališčih sredi ničesar Bogu za hrbtom, ker so se pravila sedaj spremenila. Je pa pomembno, da zagotovimo bolj učinkovito rabo sredstev. Ne moremo pa se izogniti dejstvu, da nas čakajo novi izzivi in eh, te izzive lahko uh, pogosto rešujemo bolje skupaj. Drugič, proračun Evropske unije uh, ne more biti nekaj. S čimer rešimo vprašanje tega, da nekatere države obdavčujejo državljane više, druge pa niže. Ne gre eh, za izvajanje nacionalnih eh, davčnih zakonodaj. Je pa res, da na številnih področjih lahko zagotovimo to eh, ekonomijo obsega, eh, glede na to, seveda, eh, kakšen je sistem v državi, kakšna je socialna država in tako naprej. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno. Nekdo je eh, Eh, omenil potrebo po reformah, tako da eh, se iz tega ne bodo napajali populisti. Glede na to, kako oblikujemo reforme, eh, pa je treba izpostaviti tudi strukturo reform, zato ker lahko tudi reforme vodijo vodo na mlin populistov. Ta zgodba ni vedno tako preprosta in prihajalo lahko do manipulacij, špekulacij in eh, predvsej neprijetnih zadev. Mislim, da je treba eh, dvakrat premisliti in bolje razmisliti, tako da bomo poslali ustrezno sporočilo evropskim državljanom, tako da bodo razumeli, kaj eh, je namen določene reforme. Hvala, gospod Janu. Hvala. Evropski proračun ne more biti del seks makina, ne more rešiti uh, vseh težav, naprimer eh, težav evromoča, če nimamo proračuna evromoča samega. Za me je to jasno. Če proračuna Evropske unije ne uh, spremljajo pametne nacionalne politike, potem uh, smo na robu prepada proračun Evropske unije ne more rešiti vprašanja vedno večje neenakosti in tako naprej in tako dalje. Ne smemo se slepiti. Proračun Evropske unije je pač namenjen za točno določene stvari. To je realnost eh, današnje dobe, današnjega časa. Ogromno je izzivo, ogromno je pozivo za proračun Evropske unije. Obstaja potreba po proračun Evropske unije. So pa nacionalne vlade nepripravljene zagotavljati finančnih sredstev. To je ironično, to je kontradiktorno, ampak to vprašanje je treba rešiti. Kohezijski skladi so javno dobro. Potem, ko so se eh, številne države pridružile Evropski uniji, imamo sedaj eh, unijo, kjer je veliko različnih eh, držav. To je ponovno dejstvo. Sprejeti je treba to dejstvo. Drugič, nove eh, prioritete. Mislim, da so predlogi ministra Šojbleja eh, smiselni. Včasih eh, pač proračun Evropske unije ni dovolj, imamo druge načine financiranja in to je treba sprejeti. Na to, naprimer, politika za pomoč Afriki. Ne govorimo o desetih milijonih eh, evrov. Lahko bi se končalo pri stotinah milijonov, pri milijardah, mi pa si zatiskamo oči. Trenutna zgodba z begunci, ne pravim, da eh, to ni velika kriza, ampak to je zgolj majhna epizoda v zelo dolgi seriji. Zato je treba proračun Evropske unije povezati z nacionalnimi proračuni. In ne na zadnje še tole. Imam osebno mnenje glede Grčije, to ni povezano s proračunom Evropske unije, ampak Grčija potrebuje to prestrukturiranje. Uh. Prav, gospod Tonini. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na kratko. Danes Evropska igra ni igra ničelne vsote, pač pa tvegamo, da jo bomo zaključili v minusu. Namreč pojavljajo se mnoga pomembna evropska vprašanja, ki zadevajo vse, skoraj da 500 milijonov naših sodržavljanov. In to so težave, s katerimi se nobena posamezna država ne more spopasti sama. Države so enostavno premajhne, po drugi strani pa je tu Evropa, ki nima pristojnosti in ne sredstev. Zato moramo opraviti to ogromno prestrukturiranje evropskih javnih izdatkov in pri tem povezati nacionalne javne izdatke in evropske javne izdatke. To bo po mojem trajalo leta dolgo. Mislim, da je zelo pomembno, da vključimo nacionalne parlamente, kot to počnemo danes. Bolj kot to naredimo, večje možnosti imamo za uspeh. Najlepša hvala. In še gospod Mulder. Uh, hvala. Veseli me, da si lahko izmenjujemo mnenje z vsemi temi poslanci in poslankami. To mi je zelo všeč. Mislim, da je jasno, da se strinjamo glede nekaterih prednostnih nalog migracije, varnost, nadzor nad mejami, podnebne spremembe. Na to pa um, je treba upraviti eh, delo, ki nas čaka. To seveda ni preprosto in izbrati je treba. Če želimo narediti eno stvar, ne moremo narediti tudi druge stvari. Ne moremo vedno dodajati in dodajati in dodajati. V eh, našem parlamentu, in o tem lahko odkrito govorim, se soočam eh, s političnimi skupinami, ki si želijo propada Evropske unije. Raniti želijo Evropsko unijo in poskušam se eh, proti njim boriti. Ko sem tukaj, pa včasih vidim ljudi, da, ki menijo, da je Evropska unija rešitev za uh, vsako težavo. In to prav tako napaja evroskepticizem. To sem želel povedati in eh, upam, da bo uh, gospod Monti to upošteval. Uh, for... Najlepša hvala. Mislim, da je bila to zelo bogata razprava. Mislim, da nismo pozabili na noben pomemben element. Kot smo že slišali, se strinjamo glede določenih stvari in eh, naša mnenja se razhajajo glede drugih stvari. To je popolnoma normalno. Mislim, da je eh, bila dobra odločitev, da v okviru te konference govorijo eh, tako poslanci, nacionalni in evropski, in tudi eh, člani skupine na visoki ravni. Dobro je, da slišimo različna mnenja, različna mnenja, ki prihajajo iz Evropskega parlamenta, iz prestolnic, držav članic, ki so prav tako zelo raznolike. Mislim, da je jasno tudi, zakaj je bil kot eh, predsednik skupine na visoki ravni izbran Mario Monti. To je zelo težavna, zelo pomembna, ampak zelo težavna naloga. In eh, Mislim, da smo to sedaj razumeli. Res je, da obstajajo rešitve in vsi se že veselimo poročila. Ni pa to preprosta naloga. Mislim, da nišče ni dejal, da to ne bi bila pomembna tema in pomembna naloga. Evropska unija ima majhen proračun, eh, potrebuje proračun, pogovarjamo se lahko o tem, kako eh, ga naj porabljamo, kako naj izvajamo politike in katere politike naj izvajamo. Nihče pa eh, ni dejal, da ne bi smeli imeti proračuna Evropske unije. Potrebujemo proračun, ki rešuje težave državljanov. In tu je treba zagotoviti dodano vrednost. Hvala vsem eh, štirim panelistom eh, za odličen začetek. Hvala tudi vsem, ki ste prispevali k tej razpravi v dvorani. Sedaj pa prosim eh, naslednjo skupino panelistov, da se nam pridružijo tukaj za predsedniškim omizjem. Še enkrat naj spomnim, da nimamo odmora med obema razpravama, tako se bomo lotili druge razprave. Thank you. If I can ask the, the panelists. Če smem, bi prosil govorce v drugem panelu. We are okay. Verhofstadt. May, may I ask you to take back your seats so we can start the. Uh... Lepo prosim, da ponovno zauzamete svoje mesto, da lahko začnemo z drugo panelno razpravo. Drugi del je posvečen novim virom prihodkov za EU. Vprašaj kaj se obnese, kaj deluje in kaj je treba spremeniti. Torej, zdaj prihajamo do bistva stvari, kar zadeva mandat skupine na visoki ravni. In ponovno imamo tu panel z štirimi govorci, dva iz nacionalnih parlamentov, dva pa predstavnika skupine na visoki ravni. Prvi po navrsti gospod Anderson, ki je član odbora za finance v švedskem parlamentu. Uh, poslanec je od leta 2010, če se ne motim. Drugi bo na vrsti gospod Joachim Pos, ki je član odbora za evropske zadeve pri nemškem Bundestagu. Kolikor vem, ste poslanec od leta 1980. In potem še dva člana skupine na visoki ravni in sicer najprej gospod Kalfin ki ima zelo bogate izkušnje, bil je poslanec v nacionalnem parlamentu, v Evropskem parlamentu, bil je tudi minister in podpredsednik vlade. Ne na zadnje pa je tu še gospod Guy Verhofstadt, tudi član skupine na visoki ravni, prav tako je bil poslanec v nacionalnem in Evropskem parlamentu ter tudi predsednik vlade Belgije. Najprej gospod Anderson, pet minut imate. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da imam priložnost, da vam danes pregovorim. Govoril pa bom švedsko. Najprej Se želim zahvaliti pripravljavcem dokumenta, ki smo ga dobili skupaj z vabilom. Zelo zanimivo je bilo prebrati ta dokument, ki kaže tudi, kako kompleksne so vprašanja, s katerimi se soočamo in kako veliki so izzivi pred nami. Potem, ko smo dobili vabilo, se je zgodilo precej stvari in seveda to ni ravno prispevalo k temu, da bi bile stvari manj zapletene, ravno nasprotno situacija postala še bolj zapletena. Seveda smo zaskrbljeni in razočarani v zvezi z rezultatom referenduma v Združenem kraljestvu. Prav tako pa smo razočarani in žalostni, da je sploh prišlo do razpisa referenduma. Gre skratka za osrednje vprašanje. Če se predstavim, sem Jürgen Andersson, prihajam iz Švedske. Lahko povem, da pogosto o švedih govorijo kot o tistih, ki smo bolj pesimistično naravnani, ampak sem bi dejal ravno nasprotno. Nasplošno lahko povem, da na švedskem še vedno vlada pretežna podpora za Evropsko unijo in prizadevanja EU. Mi se zelo zauzemamo za štiri svoboščine, ki predstavljajo temelje EU. Švedska je ena tistih držav, ki so zgodovinsko gledano bile najbolj za prosto trgovino, in smo ena tistih držav, ki je to svobodo trgovanja najbolj izkoriščala. Zdi se, da se včasih preveč posvečamo težavam, s katerimi se soočamo, pozabljamo pa na napredek, ki smo ga dosegli v okviru projekta EU. Predvsem gre tu za ohranjanje miru in gre tudi za možnosti, ki smo jih dobili v zadnjem času. Tako finančno krizo kot krizo dolgov smo uspešno prestali, še vedno pa so pred nami veliki izzivi. In čisto možno je, da je zdaj pred nami pomembna in velika politična kriza EU. Na švedskem verjamemo v EU in vidimo potencial, ki nam ga Evropska unija prinaša. Kljub temu pa moram seveda povedati, da smo nekoliko skeptični, kar zadeva predloge, ki so bili predstavljeni. Stališče Švedske se ni spremenilo in mislim, da se to tudi ne bo zgodilo. To je splošno poznano stališče, ki ga vsi poznate in tu na švedskem vlada soglasje ne glede na strankarsko pripadnost. Nismo se pripravljeni odpovedati naši pristojnosti za obdavčitev. Ne bi se spuščal podrobnosti predloga, lahko rečem le, da smo videli nekatere zanimive predloge, sam pa bi rad poudaril drugo plat medalje. Sam sem trdno prepričan, da bi bilo najboljše sodelovanje s proračunom EU to, da bi poskrbeli za večjo rast. Kajti, če se bo povečeval BDP posameznih držav, bo to pomenilo tudi več sredstev za EU. Potem razmišljati moramo o tem, kako bomo spodbujali naložbe, kako bomo spodbujali rast. Kot tržni gospodarstvenik nisem prepričan o tem, da je treba najprej zbrati prihodke in se potem dogovarjati o izdatkih. Mislim, da moramo predvsem okrepiti naš notranji trg in odpraviti vse ovire v zvezi z notranjim trgom. To je po mojem rešitev, kajti vse ovire trgovanju na notranjem trgu je treba zmanjšati ali posem odpraviti. Gospodarstvo bo bolj dinamično, če bomo jasno povedali, da zagovarjamo blaginjo za vse. Vsi moramo imeti možnost sodelovati pri blagini, um, in pozorni moramo biti tudi na težnje po protekcionizmu. Seveda nisem proti čisto vsem predlogom, ki so bili dani, so tudi nekatere pozitivne plati, zdi pa se mi zelo pomembno, da si pogledamo to tematiko z različnih plati. Vsekakor ima Evropa velik potencial in sam sem prepričan, da bomo dosegli napredek, če se bomo močno zauzeli za svoboščine naših državljanov. Nova davčna zakonodaja lahko prinese težave, zlasti, če bi se taka zakonodaja sprejemala dalec stran od držav članic. To bi lahko še povečalo skepticizem do EU in to bi tudi lahko spodkopalo legitimnost projekta EU. Skeptičnost do EU in odsotnost legitimnosti je po mojem največja grožnja za EU. Skratka, gre za zelo pomembno vprašanje, ki je tesno povezano z tem, o čemer se pogovarjamo danes. Kot rečeno, danes ni ne. Kraj ne, ni dovolj časa, da bi se spuščal posamezne predloge. Bi pa rad povedal samo to, da smo vsi mnenja, da gre za izjemno kompleksno temo. Hvala lepa. Hvala. Naslednji je gospod Pos. Hvala lepa, kolegice in kolege. Da se e U nahaja v defenzivi. Smo zelo jasno slišali v prejšnjem prispevku in tudi pri mnogih drugih prispevkih. Po drugi strani pa je jasno, da obstaja cela vrsta stvari, ki jih ne moremo rešiti na nacionalni ravni in tega je vse več. Lani smo z eh, begunci, migranti to najbolje videli. Potem istočasno trpi financiranje EU. Po eni strani imamo šibko gospodarsko rast in celo vrsto držav, ki niso hotele neke solidarne rešitve, recimo pri beguncih. Ali pa so države, ki blokirajo vsakršne eh, predloge za boljšo davčno ureditev, omenil bi države Beneluxa evropska jas, ja, lasna sredstva je treba dopolniti. To ne bi smelo biti odvisno od gospodarskega položaja držav članic. Pomembno je, da ustvarjamo evropsko dodano vrednost. Ampak zelo težko si predstavljamo v sedanjem političnem ozračju, še zlasti zaradi vse večjega populizma in nacionalizma, to velja tudi za mojo domovino, Nemčijo. Zelo težko je v takem ozračju opraviti eh, razpravo o dodani vrednosti, o eh, prihodkih in izdatkih. Zato se moramo omejiti na tiste stvari, ki jih lahko uresničimo brez spreminjanja pogodb zato da bi izboljšali verodostojnost EU. Konkretne spremembe lahko dosežemo po mojem na treh področjih. Z glasovanjem o brexitu in morebitnem izstopu Združenega kraljestva odpade britanski rabat. To izboljšuje preglednost in poštenost financiranja v EU. Videj bomo, kaj se bo šele zgodilo z Združenim kraljestvom. Zadeve še niso dokončne. Potem videli smo, da smo imeli tudi rabate, ki temelijo na sredstvih, eh, ki temelijo na bende za Nemčijo, Švedsko, Dansko in nekatere druge države. Potem povečanje preglednosti. To bi morali narediti tako, da se odpovemo vsakršnim rabatom v prihodnje, da povečamo transparentnost. Potem, kar zadeva lastna sredstva, slišimo, naj bi se ta sredstva znižala za 20 na 10 odstotkov, tako kot pred letom 2000. Potem, naprej, če razmišljamo o evropskih davkih, potrebujemo širše soglasje o prihodnosti EU, kot pa ga imamo zdaj. Če bi se znašli v drugačni situaciji, sam bi pozdravil situacijo, če bi se lahko dogovorili o davčni rešitvi. Po mojem mnenju bi morali dati prednost eh, davkom na podjetja. To bi ustvarjalo ne samo nov vir dohodkov, ampak to bi odpravilo tudi davčno konkurenco. Prav tako bi ta davek bil odgovor, na vse bolj zapletene predpise na evropskem notranjem trgu. S tem bi naše davčne sisteme prilagodili zahtevam časa. Ne smemo si zatiskati oči in govoriti, da potrebujemo vse več inštrumentov, po drugi strani pa ni denarja. Potem Zagotoviti moramo bolj učinkovito finančno politiko EU. Predlog komisije glede konsolidiranega davka na podjetja. No, gre za izjemno občutljivo vprašanje. Podobno velja tudi za davek na finančne transakcije. Moram reči, da obžalujem, da moramo še čakati moja stranka SPD se že leta dolgo angažira na vseh ravneh za uvedbo takega davka. To ne more biti vir za celotno EU ob podpori samo desetih držav. Zato mislim, da moramo vedeti, da morajo vse države sodelovati pri večjem financiranju. To je po mojem mnenju politični škandal. In ne na zadnje, vprašanje, ali potrebuje EU nove vire financiranja. Odgovor je jasen, da možnosti so poznane in o njih je bilo že veliko govora, ampak gre predvsem za politično voljo. Če bo ta dogodek danes prispeval k temu, da se tudi v državah članicah ustvari oziroma okrepi volja, potem mislim, da smo naredili velik korak naprej. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you. Uh, thank you very much. Hvala lepa. Hvala za to, da ste odgovorili na mnoga vprašanja. Zdaj se resnično spuščamo v bistvo zadeve in uh, upam, da tudi v bistvo naše razprave ali potrebujemo nova sredstva oziroma pristna lasna sredstva. Verjetno potrebujemo tudi razpravo, kajti gre za zelo tehnično vprašanje, ko govorimo o lastnih virih oziroma lastnih sredstvih. Zdaj pa bomo prisluhnili dvema članoma skupine na visoki ravni. Najprej na moji levi gospod Kalfin. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, dragi kolegi. Začel bi s tem, kar je povedal profesor Sapir. Razlikovati moramo pristna lastna sredstva in lastna sredstva. Nekateri pravijo, če so sredstva v proračunu, potem so to lastna sredstva. Ko je bila Evropska unija ustanovljena, naj bi se financirala z lastnimi prihodki, z dajatvami, in sredstvi, ki prihajajo, ki izvirajo iz oblikovanja notranjega trga. Ob koncu 80-ih in v začetku 90-ih let je bil uveden nov vir, to pa so prispevki iz nacionalnih proračunov. Ta nov vir naj bi bil dopolnilo, zdaj pa predstavlja 80 odstotkov financiranja EU. Vsak evro, ki se nameni za evropski proračun, od tega zneska 80 odstotkov prihaja iz nacionalnih proračunov. To seveda povzroča ogromno razprav v posameznih državah. Upravičeno. Tu se pojavlja vprašanje, ne ali naj iščemo nove vire, da bi povečali evropski proračun. Sam bi zastavil to vprašanje drugače. Ali naj razmišljamo o tem, da bi moral biti evropski proračun bolj avtonomen? ali naj bi imel več lastnih virov in prejemal manj prispevkov iz nacionalnih proračunov. Na ta način bi nacionalni proračuni bili razbremenjeni. Potem drugi mit, ki ga je treba uničiti, je, da tukaj ne gre za prenos fiskalnih pristojnosti. Za vsak evro, ki se porabi na evropski ravni, potrebujete vsaj štiri soglasne odločitve držav članic kaj če bi zmanjšali ta soglasja? Še vedno bi potrebovali vsaj dve soglasji, ampak ali resnično potrebujemo štirikratna soglasja? Lahko bi postavili več mej. Recimo, ko se določa večletni finančni okvir, ko se sprejema letni proračun in na koncu še če zaradi manj izdatkov v prejšnjih letih mora eh, Evropska komisija izplačati več v nekem določenem letu. Tukaj gre za večkratno odločenje, ki zahteva soglasje za isti evro. Mislim, da bi morali zmanjšati breme za nacionalne parlamente. S tem ne bi nič zmanjšali njihovega nadzora. To so skratka stvari, ki jih je treba razjasniti. Ne govorimo o evropskih davkih, govorimo o evropskih odločitvah, da evropskemu proračunu zagotovimo več neposrednih sredstev. To gre na račun izdatkov iz nacionalnega proračuna. V večini držav članic je zdaj prispevek v evropski proračun izdatek, vse, kar pa se prejme nazaj, se ne zavede. Torej, če gledamo zgolj proračunsko ali računovodsko, imate samo izdatke, ne zavedete pa prihodkov. 80 odstotkov proračuna pa se vrača nazaj v države članice. Čisto narobe je, da s tem financiramo evropske inštitucije. Samo pet odstotkov evropskega proračuna se namenja za administracijo. Vse ostalo gre za evropske politike in sicer 80 odstotkov v obliki nacionalnih ovojnic nazaj v države članice. In to se ne zavede. Zavedajo se samo izdatki, ne pa to, kar dobite nazaj. Gledano z vidika preglednosti potrebujemo lasna sredstva potem ne bi bilo rabatov in več kot 50 izjem, zaradi katerih je proračun absolutno nepregleden. Mislim, da bi vsak državljan mm, moral vedeti, koliko plača v evropski proračun. Tega se zdaj ne da ugotoviti zaradi raznih, raznih rabatov in izjem. Proračun je ponavadi predvsem kompromis sklenjen na dvostranski ravni ko govorimo o lasnih sredstvih, govorimo o tem, da potrebujemo inštrument za financiranje evropskih prioritet. Zdaj se vse fiksira za sedem let. Po letu 2013, ko je bil sprejet sedemletni proračun, pa smo imeli še begunsko krizo, imeli smo varnostna vprašanja, potem moramo spodbujati evropsko gospodarstvo, denarja v proračunu pa ni. Zakaj ne? Zato, ker je večina sredstev zapakiranih v nacionalne ovojnice in ta denar gre potem tja, kamor je bilo odločeno leta 2013. Prožnosti ni. Te argumente bi rad predstavil vsem državljanom. Državljani morajo vedeti, koliko plačajo in koliko dobijo iz proračuna. Lahko se pogovarjamo od tot, o tem, odkot dobiti lasna sredstva. To je lahko davek na finančne transakcije, to je lahko posredna obdavčitev eh, produktov, ki prihajajo iz tretjih držav in kjer ne spoštujejo podnebnih zavez in tako dalje in tako naprej. Predlogov je ogromno in vsakega od njih je možno argumentirati. Pomembno pa je, da vidimo, da potrebujemo več preglednosti, da moramo ohraniti nadzor na nacionalni ravni, seveda, obenem pa moramo obdavčiti dodano vrednost, ki jo ustvari EU z notranjim trgom in z vsemi koristmi, ki jih leta prinaša. In odpraviti moramo eh, neto bilance, to je zelo zanimivo v mnogih državah in tega se ne da razložiti ko je bilo govora o sedanjem večletnem finančnem okviru, smo dobili informacijo z Poljska, češ, da od vsakega evra, ki se uloži v ceste, se 80 centov vrne neto plačnikom. Ampak to nima nič opraviti z neto bilanco. Hvala lepa. To je bila predstavitev, ki je zelo lepo dopolnila prejšnje predstavitve. Zdaj pa dajem besedo Gijo Ferhofštatu, ki bo predstavil svoj pogled na to tematiko. Ali potrebujemo nove lastne vire in sredstva? Moj pogled je zelo podoben pogledu gospoda Kalfina in eh, gospoda Posa in predlagam, da kar vključimo gospoda Posa takoj v našo skupino na visoki ravni, ker se mi zdi, da je zelo dobro povzel način, kako tudi mi v skupini na visoki ravni gledamo na to vprašanje. Naj povem zelo jasno, zelo dobro je, da smo v dvorani, ki se je reče Alčide de Gaspari, Dobro, to je mm, dvorana, v kateri zaseda ponavadi Evropska ljudska stranka in zame je čudno, da sem tu, ampak pustimo to ob strani. Uh, Alčite de Gaspari je bil eden ustanovnih očetov še v času skupnosti za premo Kenjeklo, potem v letih 52, 53 eh, in 54, ko so pripravljali um, ustavo. No, leta 1954 je to potem padlo v Franciji, po naključju bom dejal. No, potem so tu rimske pogodbe, prihodnje leto bomo praznovali 60. obletnico rimskih pogodb. Skratka, prva Um, ustava, rimska pogodba sta predvidevali resnično lasna sredstva, obdavčitev na tuja kmetijske produkte in tako dalje. Kasneje DDV, eh, davek na dodano vrednost, žal na statistični podlagi, ne pa na realni. To je vsakič pri mm, pogodbi za premok in jeklo, pri ustavi, pri uh, rimskih pogodbah je to bil običajen prihodek, tako kot posod. Nacionalni parlament nikoli ne bi smel sprejeti tega, da nima besede pri prihodkih, ampak žal tako v Evropskem parlamentu delamo. Zdaj se je pojavilo celotno to vprašanje o Britaniji, o rabatu in zaradi rabata smo potrebovali drugačno financiranje in smo spremenili običajno financiranje z sredstvi, ki temelijo na bruto nacionalnem dohodku. To je v bistvu subvencija, ki jo dajo države članice Evropski uniji. In vlade, ne nacionalni parlamenti, vlade, sam sem bil devet let premije Belgije in nikoli nisem imel nobenih težav glede prispevka na podlagi bruto nacionalnega dohodka. Vsi so samo hoteli, da je znesek čim nižji in da na koncu leta dobimo čim več denarja, ki ni bil porabljen. Samo to je bilo pomembno. Nikoli, nikoli ni bilo kakršne koli kontrole nacionalnih parlamentov, kjer bi rekli, to je naš prispevek za Evropo. To ne obstaja, tega ni bilo in to je avtomatična posledica rabata. In da bi to rešili, smo ustvarili rabat na rabat in da bi sprejeli ta rabat na rabat, smo morali podeliti izjeme kohezijskim državam. Rekli smo, no, vam pa ni treba izpolniti čisto vseh pravil, da dobite denar iz tega ali onega sklada. In v končni fazi imamo zdaj večletni finančni okvir EU, ki je skrpanka in ki vsebuje 53 izjem za to, da smo dobili pod streho soglasje 28 držav, praktično po dve izjemi na državo. 42 jih je bilo v času Tonija Blera, Tony Bler je takrat dejal, nikoli več potrebujemo lastna sredstva, celo on je bil prepričan, da potrebujemo preglednost in neposredno povezavo, to nam ni uspelo. Zdaj imamo 53 izjem. Ko bomo naslednjič eh, govorili o večletnem finančnem okviru, sem pripričan, da jih bo že čez 60. Zdaj pa moramo ustaviti to noro tekmo, kjer se pogovarjamo samo o tem, kako bomo podkupili Združeno kraljestvo, da sprejme večletni okvir, kaj moramo dati Nemčiji, da ga bo sprejela, kaj moramo dati Poljski, vse skupaj je postalo popolnoma nerazumljivo in tu ni več nobene povezave z državljani, ni več nobenega nadzora, ne mi, ne vi nimate nadzora nad prihodki in tako je to postal sistem, ki je podoben načinu financiranja Združenih narodov. To je prispevek posamezne države za delo neke organizacije. Kot je bilo rečeno, 80 odstotkov se vrne nazaj države članice, 60 odstotkov se porabi za delo inštituciji, samo 13 ali 14 odstotkov. Nič celih ena, tri, štiri evropskega BDP-ja se resnično porablja za evropske politike. Zdaj pa se lahko odločimo, ali bomo nadaljevali in pač ne bomo nikoli več razložili naših financ evropskih državljanom in se sprijaznimo s tem, da nacionalni parlamenti nimajo nadzora nad subvencijami držav članic, ali pa se bomo vrnili k temu, kar so dejali naši ustanovni očetje, to pa so lasna sredstva. In možnosti za to je ogromno. To je lahko DDV na realni podlagi, ne statistični, to so lahko tudi drugi predlogi, ki jih najdemo v tem dokumentu. To je lahko davek na finančne transakcije, lahko imamo skupno konsolidirano davčno osnovo, tako da ne bo potrebno eh, komisarki za konkurenčnost posegati a, in da nam ne bo treba uporabljati Eh, državnih pomoči oziroma zakonodaje za državne pomoči, zato da bomo korigirali nepravilnosti. Zato vse strani pozivajo, da se usedemo skupaj z nacionalnimi parlamenti in da naslednjič, ko bomo sprejemali večletni finančni okvir, ravnamo tako, to je v vašem interesu. Vi imate nadzor nad tem, kaj bo vaša država plačala in potem mislim, da bomo vsi skupaj imeli besedo pri tem. Vsekakor mislim, da je možno tudi, da oblikujemo neko proračunsko zmogljivost za evrsko območje. Ampak mislim, da je zdaj, zdaj ali nikoli, zdaj bo spontano izginil ta britanski rabat. In ko bo Združeno kraljestvo sprožilo svoj izhod, potem je to velika priložnost, kajti to je bil vir, to je ustvarilo problem. In ta problem, povezan z bruto domačim eh, proizvodom, bo izginil. Zato je zdaj čas, da skupaj z vami oblikujemo boljši proračun. Thank you, uh, thank you very much. Eh. Hvala lepa, gospod Ferehovštad, za ta tako strasten poziv k spremembam in hvala da ste nam razložili, zakaj potrebujemo spremembe in zakaj je ravno zdaj dober trenutek, da skušamo te spremembe uresničiti in kako se je sistem razvijal na nek neracionalen in v precejšnji meri nerazumljiv način, vsaj za večino naših državljanov. Zdaj pa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 da bi morali še naprej podpirati obe funkcije evropskega proračuna, spodbujanja infin, uh, investicij in pa dopolnitev nacionalnih proračunov. Imamo pa že inštrumente, s katerimi se, uh, s katerimi se lahko soočimo z nepredvidenimi dogodki. Uh, Zauzemam se tudi za instrumente fleksibilnosti in pa takšne instrumente, ki bodo v skladu z našimi gospodarsko-socialnimi cilji. Lastna sredstva morajo spoštovati načela preglednosti, prožnosti, trajnosti in transparentnosti. Mačari se zauzemamo za ohranitev tradicionalnih lastnih virov in menimo, da bi morali odpraviti sedani sistem davka na dodano vrednost, pa tudi korekcijske mehanizme. Če pa želimo nova lastna sredstva, moramo pri tem biti zelo previdni, tako da ob tem ne bomo posegali v fiskalno soverenost držav članic. No, kar se tiče nalog parlamenta, komisije in sveta, trenutni sistem uh, je spremljiv, ampak vedno več je nepredvidenih dogodkov. Če želimo biti sposobni se odvati na nje, potem moramo v proračunu predvideti tudi določeno stopnjo fleksibilnosti. Ob tem moramo upoštevati že vnaprej zastavljene prednostne naloge tudi načrtovanje pri vsem skupaj bistvenega pomena. E, imeti moramo dovolj sredstev za izpolnjevanje naših političnih ciljev. No, lastna sredstva pa lahko, so lahko načrtovana samo v tolikšni količini, da jih lahko države članice dejansko plačajo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Rosmanic, avstrijskega parlamenta. Ja, ich bin ganz auf Ihrer Seite, Herr Verhofstadt, wenn Sie sagen. Ja, gospod Verhofstadt, jaz se popolnoma strinjam z vami, ko pravite, da potrebujemo razpravo o reformi lasnih sredstev. Trenutni sistem lasnih sredstev kaže na velike nedoslednosti in pri pogajanjih o prejšnjem večerjem finančnem okviru je tu bilo zelo očitno. Tukaj ne gre samo za fleksibilnost, za nepreglednost, gre tudi za tako imenovano razpravo o juste retour. In to je pri razpravi o večletnem finančnem okviru prišlo, eh, privedlo do suboptimalnih rezultatov trenutnega sistema si pri sedanjih potrebah financiranja več ne moremo privoščiti. In torej ne smemo hoditi kot maček okrog vrele kaše. Jasno moramo razpravljati o možnostih novih evropskih uh, davkih in tukaj moramo služiti načelu trajnosti pri vseh razsežnostih, pri gospodarski razsežnosti, pri socialni razsežnosti, uh, in okoljske razsežnosti. Tukaj ne smemo eh, se tej razpravi izogibati, ampak zelo jasno govoriti. Gre recimo za obdavčevanje izpustov CO2, tudi recimo iz letalskega prometa. Potem na osnovi sklepov iz Pariza se s tem problemom moramo soočiti predvsem, če želi Evropa prevzeti vodilno vlogo pri boju proti podnebnim spremembam. Ne pomaga nam, če govorimo o potrebah po reformah. Konkretno moramo razpravljati o konkretnih možnostih eh, obdavčevanja. Iz vidika eh, davčne pravičnosti moramo tudi opozoriti na nepravično porazdelitev davkov, moramo razmisliti o neto davkih. In pa eh, še tretja točka, gospod Vrhoša, tudi vi ste govorili o tem, eh, da ne potrebujemo komisarke za konkurenčnost, ki se umešava v davčno politiko. Ne, potrebujemo, torej nujno potrebujemo Eh, na evropski ravni dogovor o um, skupni konsolidirani bazi za obdavčevanje podjetij. No, veliko imamo že gradiva o tem, ampak zato nam preprosto manjka politične volje in to se mora spremeniti. Now, uh, eh, the... Hvala, sedaj pa evropska poslanka, gospa Ajala Sender gospa predsednica. Eh, želela bi spregovoriti o izjavi računskega sodišča računsko sodišče vedno znova opozarja na to, da je naša napaka to, da si zastavljamo zelo ambiciozne cilje, ampak potem nimamo dovolj ambicioznega proračuna in računsko sodišče to tolmači kot našo napako. Ali vi menite, da potrebujemo manj ambiciozne cilje ali nižji proračun? v trenutni situaciji vse skupaj meji na nezakonitost. Dejansko zadnji proračuni sploh niso bili v skladu z našimi pogodbami. Zato vas sprašujem. No, sedaj si zastavljamo nov cilj, torej imamo krizo beguncev, gospodarsko krizo, imamo boj proti terorizmu. Sedaj pa smo si zastavili cilj evropske obrambe. In zato smo se znašli spet v tej situaciji, ko bo prav gotovo prihajalo do napak. Nekaj je treba zmanjšati, ali cilje, ali pa proračun. Zato vas sprašujem, kaj bomo naredili? Bomo omejili naše cilje in če ja, kje? Ali pa bomo znižali proračun na ta način, da pravzaprav ne bo ostalo ničesar več? Um, in potem bodo nacionalne vlade lahko še naprej in bolj pogosto napadale Evropsko unijo. In pa še vprašanje tako imenovanih držav netoplačnic, ki se danes kar vele koristi od liberalizacije trga in tako naprej. Te države bi lahko končno priznale, da z uplačevanjem dejansko dobijo še več, kot so donirale ali vplačale. Kot je povedal eh, Kalfin, eh, dobimo 80, dobijo 80 odstotni povratek sredstev, poleg tega pa imajo še eh, vse koristi na področju razvoja, bogatstva, ehm, imajo presežek, tudi to dobijo neto plačnice, ampak tega nacionalne vlade preprosto ne razumejo. Zato apeliram na predstavnike nacionalnih parlamentov, zahtevajte od svojih vlad naj povedo resnico državljanom. Hvala lepa. Gospod Trajkovski iz Polskega parlamenta. Well, uh, ladies and gentlemen, I've been observing the EU budget. Kolegi in kolegice, jaz spremljam uh, evropski proračun z nacionalnega vidika. To sem počel že preden smo sploh vstopili v Evropsko unijo. No in prav gotovo je, da tukaj potrebujemo reformo. Najprej treba zagotoviti ravnovesje med sedanjimi potrebami in pa načelami, načeli Evropske unije. Med načeli, na katerih temelji Evropska unija in naše glavno načelo je solidarnost. In pa torej vse skupaj treba uravnovesiti z novimi izzivi, ki so pred Evropsko unijo. Ta, to ravnovesje je ključnega pomena. Če ne bomo dosegli tega ravnovesja, nam tudi ne bo uspelo izvajati reform. Nekateri eh, so rekli, da se moramo nehati pričkati, eh, ampak eh, res je, da je to laže reči kot storiti. Sedaj se moramo vprašati, kako naj poskrbimo za, reform, za reforme. Vidite, moramo previdni, ljudje so somničavi do kakršnih koli prenosov pristojnosti Bruslju. Jaz sem bil uh, evropski. Jaz sem bil predstavnik Evropske ljudske stranke uh, v ustavnem odboru in zato vem, o čem govorim. Torej, pri čem moramo poskrbeti pri teh reformah? Potrebujemo pravičen in uh, prepričljiv narativ. Kaj želim s tem povedati? Najprej moramo doseči ravnovesje med sposobnostjo soočanja za novimi izzivi in zmanjšanjem razlik v Evropski uniji in pa, kot je povedal gospod Kalfin, poskrbeti moramo za to, da ne bo novih prenosov pristojnosti na evropsko raven. Uh, to želimo narediti zato, da bi dejansko razbremenili nacionalne proračune. Tako bodo imeli od tega koristi vsi. No in pa še vprašanje načela enostavnosti in učinkovitosti. Eh, načelo enostavnosti je tukaj pravzaprav najbolj pomembno. Eh, Pravičnost pa pomeni, da moramo spoštovati sorazmernost, ko gre za BDP in ne smemo preveč eh, razporejati bremen na države članice, kajti če bomo to naredili recimo pri obdavčevanju izpustov CO2, potem bomo spet naleteli na, problemu, na probleme. Eh, no in še načelo enostavnosti ne moremo spet sprejeti zapleten skupek korektivnih mehanizmov. Potem bo reforma neočinkovita. Torej, prisluhniti moramo državljanom in poskrbeti za reforme, ki naj bodo enostavne, učinkovite in pravične. Hvala lepa, gospa Buvenk iz švedskega parlamenta. Eh, Hvala lepa. Imam kratko vprašanje. Vsem govornikom ga zastavljam. In sicer razmišljam o elastičnosti na področju davkov. Eh, v preteklosti smo se pripravljali tudi na davek na, da, na finančne transakcije. Če bi takšen davek uvedli, potem ne bi bilo nujno, da bi se dohodki povečali. Lahko bi se zgodilo tudi obratno. Kako vi gledate na to? Hvala lepa za to jasno vprašanje, ki ste ga naslovili na vse paneliste. Eh, sedaj bomo slišali gospoda Maragala, evropskega poslanca. Španije. Sí, gracias, eh, Hvala. Strinjam se z eh, gospodom Kalvinom in pa gospodom Ferhovštatom. Pri vsem skupaj ni tako pomembna izbira lastnih virov. Uh, Eh, lahko tukaj sprememo različne odločitve in vse bodo imele prednosti in slabosti. In slabosti. Uh, pomemben je predvsem volumen, torej količina in pa namen teh sredstev. Če bi vi poslušali naše razprave o proračunu za leto 2017, bi lahko ugotovili, kako uh, je izvorni predlog proračuna komisije zastavil določene prednostne naloge in ob tem so se seveda morali nujno držati um, okvirov večetnega finančnega okvira. Uh, potem o tem razpravljamo tudi v parlamentu, ampak ko vse skupaj pride v uh, svet, vsa logika izgine. Nimamo več evropskih prednostnih nalog, ampak eh, prednostne naloge vsake posamezne države članice in izgubi se koncept skupne Evrope. Še nekaj vprašanj za konec. Najprej, kakšen delež BDP-ja bi morala upravljati Evropska unija? Sedaj smo pri manj kot en odstotek. Bi morali zavezati države članice, da plačajo dva odstotka, tri ali več? potem strinjamo se s tem, da lahko določene cilje izpolnimo samo na evropski ravni. Lastne vire bi naj tako recimo uporabili za zmogljivost, eh, s, katerim, s katero bi lahko podprli uh, Eh, pomembne investicije, recimo na področju migracije, energije eh, in infrastrukture. Eh, potem menite, da bi lahko sprejeli tudi določena jamstva za varnostno politiko, socialno politiko in druge politike na evropski ravni. Gospa Madeira iz portugalskega parlamenta. Um, eu gostava de partir do princípio que o orçamento europeu Deve ser um. Hvala lepa. Eh, no, eh, moje izhodišče je, da je evropski proračun motor za izvajanje ciljev na Evropski uniji in eh, zato mora tudi financiranje proračuna slediti enaki logiki. Če torej govorimo o solidarnosti, kolegica Ajala Sender je že govorila o tem. Če torej govorimo o ciljih in solidarnosti, potem govorimo recimo o večjem finančnem okviru, govorimo o prispevkih na osnovi eh, brutonacionalnega prihodka. <clears throat> No, potem pravimo tudi, da imamo določene cilje in eh, se moramo vprašati, kako izpolnjevati te cilje. Vendar pa, če govorimo o splošnem proračunu, potem moramo poskrbeti za to, da bodo državljani, institucije in pa trgi držali skupaj. Govorimo o eh, tehnologijah IKT, govorimo o Um, drugih inovativnih projektih in o tem, kako bi lahko ti projekti okrepili Evropsko unijo. Tudi Evropski proračun bi moral imeti konvergenčno vlogo, moral bi poskrbeti za konvergenco. Proračun bi moral imeti rdečo linijo, ne pa da prispeva k temu, da se razlike še večajo. Nujno je, da si moramo med seboj pomagati na osnovi načela solidarnosti med evropskimi državami. Mi smo prostor mobilnosti, potrebujemo mobilnost in to pomeni, da moramo vsem omogočiti dostop do informacij, do tehnologij, do izobraževanja, do informacijske tehnologije, če recimo govorimo o prometu, o IKT-u. Če ta področja rastejo, potem je to znak za to, da je tudi Evropska unija vedno močnejša. In mm, to rast moramo bolj jasno prikazati. To pomeni potem tudi krepitev evropskih državljanov. Ne smemo več biti talec tega pravila enega odstotka BDP-jev. Imamo skupne cilje, te je treba doseči in zato potrebujemo tudi finančno podporo. Hvala lepa. French, uh... Gospod Lafinari iz uh, francoske nacionalne skupščine. Mikrofon, prosim. Vi me slišite? Hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava je zelo zanimiva. Res je, da je Evropa sredi krize. Vprašanje terorizma, ki bo z nami vredno še leta in leta, eh, zadeva vse. Govorimo o migranti, govorimo tudi o varnosti, o obrambi in vse to zahteva evropske odzive na te izzive če vsaka posamična država poskuša reševati to vrstne izzive, eh, bo to oznanilo konec Evrope. Če si želimo davke, eh, mora biti vse skupaj preprosto, transparentno in eh, zagotavljati mora dodano vrednost Evrope. Naprimer, davek na pravne osebe. V tem primeru potrebujemo skupno uh, davčno osnovo za vse države, česar nimamo in eh, kar pomeni, da uh, morajo MSP-ji plačevati visoko ceno, ker uh, je treba poznati davčni sistem vsake posamezne države članice. Velikim podjetjem pa to omogoča, da uh, Eh, in zato so nekatere države bile eh, zadržane pri tovrstnih razpravah, da skrivajo določene dohodke, včasih prihaja do davčne goljofije in eh, proti temu se je teže bojevati. Govoriti moramo o uskladitvi davčne osnove, kar pomeni, da bomo na tej osnovi lahko imeli preproste davčne sisteme, ki bodo solidarni države, ki imajo največ podjetij in največja gospodarstva, bodo prav tako sodelovali pri tem. Hvala. Uh, Italian... Hvala, gospod Miciani iz italijanskega parlamenta. Io credo che, mh, mm, quest... Mislim, da v tej zanimivi razpravi nikoli ne smemo pozabiti, da je najhujši problem na evropski ravni ne proračun EU, ki se mi zdi uh, da je pri kmetijstvu in koheziji uspešen. Največji problem je slabo delovanje evropske koordinacije eh, nacionalnih proračunskih politik. To seveda ne pomeni, da ne potrebujemo reforme eh, evropskega proračuna nujno, zato da se bomo lahko soočali z novimi zahtevami evropskih državljanov. Potrebujemo reformo in sicer na strani prihodkov, kajti sedajni mehanizem, tako kot je bil zelo nazorno opisan, ne deluje in ga je treba ponovno pregledati. Ne moremo za večno ostati ujeti v neposrednih prispevkih ob 53 izjemah in ne moremo sejiti neke igre ničelne vsote. Zato potrebujemo lasne vire, lasna sredstva z enostavnim sistemom. To moramo povezati očitno s skupnostnimi politikami. Nadzor pa mora izvajati tako evropski, kot tudi nacionalni parlamenti. Delo skupine na visoki ravni in dokument, ki smo ga prejeli, nam dajajo koristne in zanimive indikacije. Sam bi se rad navezal na dokument z meseca junija strokovnjakov, tam smo videli, da imamo tako tehnične kot politične razmislike. Zanima me, kakšno je mnenje strokovnjakov. Jaz osebno menim, da so zelo zanimivi predlogi, ki se nanašajo na davek na oglik in na davek od dobička podjetij. Mislim, da bi kazalo razmisliti o tem, Eh, bi pa kazalo razmisliti še o enem in sicer eh, projektne obveznice. Unija, ki bi imela zelo visok eh, rejting oziroma boniteto. V mislih imam naložbeno politiko na evropski ravni. Junkerjev načrt bi moral to omogočiti. Mi moramo izvajati anticiklično politiko na evropski ravni. Razmišljam tudi o tem, da bi Evropska unija lahko posredovala tudi pri nekaterih novih skupnih projektih, kot je recimo migranska kriza. Next speaker is Mr. Mota Suarez. Hvala, gospod Mota Suarez iz nacionalne, portugalske nacionalne skupščine. Hvala ta razprava je izredno pomembna. Potrebujemo odgovore. Ne gre samo za to, da bi želeli postaviti pod vprašaj načela Evropske unije. To je prostor eh, investicij, eh, svobode, varnosti, eh, prostor svobodnega gibanja ljudi, kapitala, storitev. No, ampak gre za to, da smo soočeni z multiplimi krizami. Imamo begunsko krizo, gospodarsko krizo, brexit, potem uh, moramo se tudi ukvarjati z vprašanjem kohezijske politike, kmetijske politike. Vse to so izredno pomembna vprašanja za številne državljane Evropske unije. Um, potem uh, gre tudi za vprašanja bančne unije, sanacije bank. Uh, Eh, tukaj potrebujemo nove rešitve, ki jih ne moremo iskati v vsaki posamezni državi, treba je korepati na evropski ravni. Tukaj govorim recimo o možnosti davka na finančne transakcije, tako bi lahko obdavčevali finančne transakcije in tako bi že imeli novi dohodkov za Evropsko unijo. Portugalska spada med. Uh, tistih enajstih držav, ki tukaj eh, sodelujejo in skušajo najti skupno rešitev skupaj za Nemčijo in Belgijo. In tukaj smo pred velikim izzivom. Če tukaj ne bomo učinkovito ocenili konkretne posledice za gospodarstvo, ali to vpliva na našo rast ali na našo konkurenčnost, če ne bomo imeli takšnih študij, potem bomo tukaj težko nas napredovali. Seveda pa nikako ne smemo postaviti pod vprašaj samih načel Evropske unije. Hvala lepa, gospod Karjelo iz, iz italijanskega parlamenta. Hvala lepa. Rad bi ponudil razmislek k razpravi, ki smo jo že imeli na zadnji medparlamentarni konferenci, kjer sem sodeloval na začetku leta. In sicer smo se pogovarjali o sposobnosti evropskega proračuna, da pokaže svojo kakovost. Spomnim se, da smo razpravljali o delovni skupini, ki se je ukvarjala z nekim parametrom torej z neke vrsto ovrednotenjem tega, kaj dobi vsaka država od vsakega evra, ki ga da na voljo za evropski proračun. Gre za neke vrste primerjavo, v kolikšni meri ta en evro, ki ga država uloži, prinese več, kot pa če bi ta isti evro porabili znotraj države same. Mislim, da moramo imeti v mislih, to mora imeti v mislih tudi skupina na visoki ravni, zato da bodo državljani lahko bolje razumeli, kaj pomeni živeti skupaj in kaj pomeni imeti nek skupni proračun. Kajti sicer evropski državljan danes razume to, da smo v Evropski uniji, ne prinaša dodane vrednosti. Zato namesto, da gledamo v prihodnost in razmišljamo o prihodnem financiranju, poglejmo raje, kaj ne deluje že zdaj in poglejmo tudi, na čem temelji Euroskeptičnost nekaterih državljanov. To se mi zdi, da je ključnega pomena za to, da bomo izboljšali eh, percepcijo med našimi državljani. Eh, eh, ja. Tako sedaj pa spet gospod Manka, evropski poslanec. Hvala lepa. Eh, ta konferenca je zelo razburljiva, ne samo zaradi vašega vodenja, eh, ampak tudi zaradi vseh živahnih prispevkov naših govornikov. Naj vam podam dva zgleda, eh, torej kolegom iz nacionalnih parlamentov. Konec leta 2015 je imela Evropska unija za 25 eh, milijonov neplačanih računov. To pomeni, da so obstajali župani, lokalne organizacije, univerze, podjetja, ki niso dobila svojega denarja. Takrat je, smo imeli presežek 4 do 5 milijard iz carinskih dajatev. In države članice so se osredotočile na to, da bi dobilo svoje roke teh 4 do 5 milijard in jih ni skrbelo, kakšne posledice bodo imeli neplačani računi, pa ne glede na to, ali gre za presposobnost, propad podjetij, projektov in tako naprej. V tem istem letu smo imeli 40 krogov pogajanj med svetom, komisijo in parlamentom in večina teh pogajanj je imela katastrofalne posledice, kajti v svetu se preprosto niso mogli dogovoriti med seboj in to ni način, kako voditi unijo. Strinjam se z um, gospodom Kalfinom, uh, ki pravi, da bi morali tukaj pokazati več solidarnosti. V preteklosti se je tudi pojavila ideja o obdavčevanju mm, potrošnje, bodi si na osnovi izpustov CO2 ali uh, energijske učinkovitosti. Vedno znova doživljamo, da iz uh, tretjih držav uvažamo recimo energente, ki so pridobljeni na okoljsko neuzdržen način. Um, če bi tukaj sprejeli okoljske standarde, bi lahko tudi tretje države prisilili v to naj upoštevajo načela trajnostnega razvoja in uh, um, to bi lahko bil tudi eden izmed zaključkov eh, podnebne konference v Parizu. Gospa Mano iz portugalske skupščine. Eh, Hvala. Zahvaljujem se skupini na visoki ravni za lastna sredstva. Hvala lepa, da so pripravili poročilo. Gre za tako imenovano poročilo o prvi oceni. V tem poročilu so, jas, so postale jasne naslednje stvari. Eh, vedno znova smo reformirali proračun, ko finančna sredstva več niso zadostovala. Eh, no in potem smo imeli tudi dodatne mehanizme, korekcijske mehanizme, ki smo jih zagotovili državam članicam, ki se niso strinjale za evropskimi proračuni. Zato smo danes tako odvisni od nacionalnih držav. No in vse to je v, um, še toliko bolj problematično v času gospodarske krize. Tukaj smo pred velikimi izzivi, ko gre za zaščito okolja, za revščino, za uh, Um, socialne sisteme. No, uh, poročilo ugotavlja, da nam manjka preglednosti, jasnosti, enostavnosti. Imamo pa tudi nekaj pozitivnih razvojev dogodkov. Potrebujemo nova lasna sredstva in zato potrebujemo tudi jasne, ocene, jasne kriterije ocen. Osem jih je tukaj opisanih v poročilu. Poleg teh kriterijev pa potrebujemo še mehanizme ocene, ocenjevanja za celotni proračun. del proračuna lahko ima tudi negativne posledice. Eh, pomembna je recimo kohezijska politika, socialna kohezija, ampak na tem področju ni vedno dovolj učinkovitega črpanja sredstev v državah članicah in zato nekateri trdijo, da tega dela proračuna spoveč ne potrebujemo. Se pravi, tudi mehanizme uh, ocenjevanja teh sistemov moramo spremeniti, zato da bodo enostavni, pravični in pregledni. The last question statement is uh, for Madam. Še gospa Toma, evropska poslanka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, tudi mene veselijo te izmenjave. Razumem nacionalne poslance, ki eh, govorijo o ustreznem pristopu na področju davkov, eh, kar je v javni pristojnosti. Ampak ne smete pozabiti, gospod Anderson, da bi bilo dobro, da uravnotežimo pravila igre, tako da bi sodelovali nacionalni parlament in Evropski parlament. Eh, sodelovati bi morali tudi s svetom, tako da bi eh, skupaj delali, da bi vzpostavili eh, takšen sistem sodelovanja. Glede lastnih sredstev ne bom eh, ponavljala tega, kar sta povedala gospod Pos in gospod Verhofstadt. Ne zahtevamo revolucije, ne, ravno nasprotno. Želimo se vrniti na tisti eh, začetek Evropske unije. Naši ustanovitelji so želeli Eh, ustrezen sistem eh, dohodkov. Proračun in pa instrument, eh, ki bi preprečil paralizo, s katero se soočamo danes. Vsak namreč za mizo pride z jasnim ciljem, z enim ciljem, da bi čim manj prispeval v evropski proračun in da bi čim več denarja ohranil doma. To je težava. Potreba po lastnih sredstvih je po mojem mnenju nuja in izpostavila bi rada štiri zadeve, o katerih smo že nekaj slišali. Eh, slišali smo nekaj o rabatu, kot sta dejala gospod Posen, gospod Ferhofstad. Eh, druga zadeva je bila prav tako izpostavljena in to je davek na multinacionalke. To bi bilo zelo priljubljeno, zato ker eh, pogosto pravimo, da novi davki niso priljubljeni, no ta bi brez dvoma bil in dobro bi bilo, da bi ga izpostavili oziroma uh, začeli izvajati. Izpostaviti je treba zadevo uh, Apple. Škoda, da uh, ta kazen ne bo šla direktno v uh, proračun Evropske unije. Zato tretji predlog, uh, davek na uh, oglik. Lahko imamo uh, uredbo za notranje zadeve, uh, Eh, potrebovali pa bi tudi takšen davek za uvoz. In na to še četrta stvar, davek na finančne transakcije. Se upravičujem, malce dolga sem bila, ampak poskušala sem eh, podpreti vse te predloge. Hvala. Voilà. Um, heard, very... Najlepša hvala. Ponovno smo slišali veliko. Uh, zelo vsebinsko bogatih prispevkov strani predstavnikov nacionalnih parlamentov različnih držav, pa tudi strani evropskih poslancev. Dovolite mi, da sedaj besedo predam panelistom. Tako kot v eh, prvem krogu razprave bom tudi tokrat prosil, da se panelisti oglasijo v obratnem vrstnem eh, redu. Začeli bomo z Gijem Ferhofštatom. Ura je 6.28, končali bi naj ob eh, pol sedmih, mislim, da si lahko privoščimo še približno 10 minut eh, časa, tako da vas prosim, da eh, ste kratki, da se držite dveh minut. Poskušal bom biti kratek. Mislim, da je še enkrat treba izpostaviti, ponoviti, da Eh, to poročilo noče povečati v veliki meri proračun Evropske unije. Ne gre za to, to je ločena razprava. Gre za to, da eh, naj bo ta proračun neodvisen od te igre, ki se igra danes. Eh, države, članice poskušajo plačati čim nižjo ceno in na to dobiti čim več denarja nazaj, To je igra, eh, ki smo jo priča že v leta 1998 naprej. Komisija je eh, bila tista, ki bi naj, ki bi naj zagotovila eh, pravično vračilo, ampak kaj je to? Kaj točno je to? Kaj se zgodi, naprimer, ko neko belgijsko podjetje sodeluje z nizozemskim nekim logističnim podjetjem in tako naprej. Kako kvantificirati vse to? In to je tudi v nasprotju z evropsko idejo. Mislim, da je treba narediti konec tej igri, zato je treba zagotoviti čim več lastnih sredstev. In eh, še en argument, ki bi ga rad izpostavil, je naslednji. Eh, dohodki, vsaj na nacionalni ravni, se pogosto uporabljajo kot eh, politični instrument lahko zmanjšamo eh, davke, zato da stimuliramo eh, rast, lahko povečamo davke, zato da se na to borimo proti eh, onesnaževanju. To pa ni mogoče na evropski ravni, glede na to, kako delamo. Te strani, dohodkovne strani, ne moremo uporabiti kot političnega instrumenta. Ne moremo zvišati ali pa znižati določene stopne, zato da bi nekaj podprli ali pa se proti nečemu borili. To trenutno ni na mizi kot možnost. Zdi se mi, da lahko tukaj vsi pridobimo. Države članice in nacionalne vlade se bodo znebile teh eh, slabih prispevkov na podlagi BND-a. Tudi ko se nacionalni parlamenti in Evropski parlament strinjajo glede tega, eh, je to še vedno eh, zelo pereča tema zaradi prispevkov na podlagi BND-a. Hvala, gospod Kalvi. Hvala. Dve stvari bi rad izpostavil v dveh minutah. Gospod Maragal je zastavil vprašanje, eh, kako velik naj bo evropski proračun. Nimam odgovora na to vprašanje. Smo se pa ravno kar pogovarjali o in, internih razlogih za spremembo proračuna. Obstajajo pa tudi eksterni. Dejstvo je, da če imamo enotno uh, Eh, valuto, potrebujemo fiskalne instrumente za to. Zato se tukaj poraja vprašanje proračuna. To je, imamo tudi instrument eh, za finančno stabilnost, imamo tudi EFSI, Junckerjev načrt, imamo različne instrumente, ki uporabljajo javna sredstva. Eh, v ta sredstva pa prispevajo isti ljudje, iste osebe. Gre za vse finančne in javne fiskalne instrumente, ki jih lahko uporabljamo v Evropi in ki eh, morajo biti jasno predstavljeni davkoplačevalcem. Na ta način bi lahko razširili obseg. Na to pa še druga stvar. Tako da boste videli, kakšni so različni vidiki proračun Evropske unije. Sedaj smo se lotili postopka eh, proračun za leto 2017. Eh, proces naj bi se končal v evropskih institucijah novembra. Vse skupaj poteka na podlagi predlogov komisije, koliko denarja potrebuje. Eh, na to svet, na to ministri pravijo ne, eh, predsednili ste vse skupaj, manj denarja boste dobili. Novembra se bo to zgodilo. Takrat bodo nacionalni eh, proračuni že sprejeti. Zakaj bi se o tem torej pogovarjali v Evropskem parla parlamentu? Nacionalne vlade in parlamenti so sprejeli lastne proračune, ni mar za potrebe. V nacionalnih parlamentih imamo razpravo o tem, kakšen proračun naj bo in kaj je eh, potrebno zagotoviti. Na koncu pa mi tukaj ostanemo pri tem, kar eh, je pač ostalo in eh, to je glavna težava. Gospod Posl. Španska kolegica je ob začetku razprave vprašala, kaj ne naredimo, ali naj zmanjšamo ambicioznost naših ciljev ali proračun in uh, bojim se, da nam sedanja situacija sploh ne prepušča izbire. Problemi so realnost in sedaj imamo dve možnosti. Lahko rečemo ekološke probleme, begunsko krizo, stabilnost, stabilizacija Evrope in evroobmočja. Tega se bomo lotili skupaj ali pa bo vsak iskal svojo lasno nacionalno pot tako kot se dejansko sedaj dogaja v številnih državah. Uh, In lahko rečem samo to, da zgodovinske izkušnje kažejo na to, da vsak nacionalistični pristop na koncu zaide v slepo ulico, ekonomsko gledano, socialno gledano, ekološko gledano. Zato menim, da moramo Evropsko unijo opremiti za to, da se bo lahko soočila z vsemi trenutnimi problemi. Uh, No, jaz poročam o Italiji, Franciji, Španiji, Portugalski eh, in poznam njihove reforme in s tem nis, eh, njihove probleme. In s tem nisem eh, želel povedati, da se moramo odpovedati reformam na področju izobraževanja, sodstva in tako naprej. Prav tako je pomembna reform, reforma to, da poskrbimo za učinkovito zbiranje davkov, sicer nam pravila nič ne pomagajo. Se pravi, nacionalne države morajo sodelovati, ampak brez sodelovanja Evrope naših nalog ne bomo mogli napredovati. In eh, pri tem ne smemo samo s prsti kazati na leve skrajneže, desne skrajneže, populiste, ne, skupaj se moramo lotiti problemov. To velja tudi za evropske institucije. Biti moramo uspešni pri davčnem dampingu in socialnem dampingu, potrebujemo konkretne uspehe. Uh, Eh, ljudje moramo pokazati, da smo sposobni reševati probleme in potem si bomo ponovno pridobili njihove zaupanje. Če se bomo prepuščali nekakšnemu fatalizmu, potem problemov ne bomo reševali. Ljudje morajo čutiti, da smo sposobni reševati probleme. Gospod Anderson. nekaj vprašanj je bilo namenjenih eh, neposredno vam. Izvolite. Hvala, no, dve minuti nažalost nista dovolj za to, da bi odgovoril na vsa ta vprašanja. Pravimo, da se izdatki oziroma eh, dohodki ne povečujejo. Kako argumentirati zagotavljanje lastnih sredstev? Še več izzivov eh, smo dobili, kar pomeni, da potrebujemo več eh, denarja, več eh, sredstev. No, začeti moramo pri načelu, da ne bo vedno prišlo do absolutnega povečanja, ampak države članice eh, morajo seči globje v žeb, drugače vse skupaj ne bo delovalo. Še en argument se pogosto pojavlja. gre za uh, vprašanje uh, odzivanja na to, kar se dogaja, uh, kako biti fleksibilni. Pomembno je, da zagotovimo demokratičen uh, sistem. Vedeti moramo, uh, če želimo v smeri federalizma ali ne, ker se je treba sedaj vedno pogajati z vsemi državami in članicami. Mi si želimo unije takšne, kot je obstajala. Govoril sem o tem eh, uvodoma. Včasih eh, se soočamo z velikimi težami, včasih je demokracija grozna, eh, ampak na tem mestu je pomembno zagotoviti legitimnost teh institucij, v eh, očeh državljanov. Nekateri pravijo, da evropski proračun ni dovolj učinkovit, ampak kaj pa, eh, če bi državljani menili, da eh, evropsko delovanje ni dovolj učinkovito? Mislim, da bi se hitro začeli soočati s številnimi drugimi težavami, ne zgolj s to. No, sam nisem proti temu, da reformiramo to, kar imamo sedaj. O tem smo se pogovarjali tekom te razprave in strinjam se s številnimi argumenti, ki smo jih slišali. E, mislim, da nas čaka veliko dela, ne zgolj kar se tiče proračuna Evropske unije, ampak tudi e, zato, ker nas čakajo razprave o tem, o čemer sem govoril e, v začetku. Naprimer, trgovinska vprašanja, na to različni Eh, elementi povezani z birokracijo, eh, zakonodajo in tako naprej. To so zame zelo pereča eh, vprašanja. Veseli me, da so vsi sodelovali v tej razpravi. Dobro je, da lahko računamo na podporo drugih. Dobro je tudi, da sem lahko sodeloval na tej konferenci. Hvala. So, again, all, uh, all... Še enkrat bi se rad zahvalil vsem štirim panelistom. Mislim, da so bili zelo dobro izbrani slišali smo različna stališča. In to je bil tudi namen tega zasedanja. Dovolite mi še eno minuto vašega časa. Eh, dve ali pa tri sporočila imam. Najprej prvo sporočilo v zvezi eh, zjutraj zjutraj. Začeli bomo ob deseti uri. Čaka nas eh, nagovor podpredsednice Georgijeve. Prosim vas, da ste točni, tako da bomo lahko resnično začeli ob deseti uri. Jutri imamo prav tako eh, zelo natrpan urnik, zato je pomembno, da začnemo točno. Druga stvar, čaka nas eh, večerja, ki se bo začela ob sedmih eh, v prostoru Jehudi Menuin v eh, zgradbi PHS Polon Rispak. Eh, hvala tudi tolmačem, zahvalil bi se jim, da so ostali z nami še dodatnih deset minut, kot ponovadi so opravili odlično delo pravi predsedujoči. Še enkrat pa seveda ne pozabite ničesar eh, tukaj v dvorani, vzamite tudi svoje jakne in plašče zunaj. Vidimo se jutri in lep večer. Thank you.